o stanju Unije. Veseli me, gospod predsednik komisije, da vas lahko ponovno pozdravim tu v plenumu ob vašem nagovoru o stanju Unije, ki ga podajate vsako leto. Gre za trenutek, ki je postal nekakšna referenčna točka v političnem življenju Evrope. Gre za premislek o preteklem letu, gre tudi za premislek o glavnih usmeritvah za prihodnje leto, ki naj jih eh, skupaj opredelimo. Ta govor je tako sestavni del demokratičnega življenja Evropske unije in eh, danes ga bomo že drugič slišali iz vaše strani, gospod predsednik. Lansko leto ste dejali, da vi kot predsednik Evropske komisije predstavljate proizvod procesa demokratičnega zorenja. Čeprav niste eh, produkt, pa vendarle mislim, da je ta ugotovitev primerna. Skupaj z Evropskim parlamentom ste leta 2014 ustvarili in unesli še košček več parlamentarne demokracije v naš sistem. To je pomembno in menim, da morate obe instituciji nadaljevati po tej poti z roko v roki. Danes eh, doživljamo izredni interes medijev tu v tej dvorani in to kaže na to, da je govor o stanju Unije predsednika komisije resnično poseben dogodek v letnem koledarju Evropskega parlamenta in brez dvoma smo pred zgodovinskimi izzivi, če že ne pred prelomnico, kar zadeva prihodnost naše celine in Evropske unije. Gospod predsednik Juncker, pred dva dneva pred eh, zasedanjem 27 šefov vlad in držav v Bratislavi imamo zdaj priložnost, da kot Evropski parlament skupaj s komisijo izkažemo enotnost, ki jo Evropa tako zelo potrebuje. Vaš kolegi vem, da je v zadnjih tednih trdo delo na vašem govoru, veselimo se ga slišati in besedo zato tudi dajem predsedniku Evropske komisije, ki bo podal svoj nagovor o stanju Unije. Spoštovani gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, gospod predsednik sveta, kolegice in kolegi. Pred letom dni, septembra 2015, sem v svojem nagovoru o stanju Evropske unije ugotovil, da stanje Evropske unije pušča kar nekaj odprtih želja ni dovolj Evrope v naši uniji in ni dovolj unije v naši Evropi, sem takrat dejal. In leto dni kasneje, kljub določenim napredkom, ta ugotovitev še vedno drži. Evropska unija namreč trenutno ni v najboljši formi. Mnogo tega se ni izboljšalo in v nekaterih delih imamo celo opravka z eksistencialno krizo Evropske unije število področji, kjer spontano ali pa ne tako zelo spontano najdemo skupni jezik, je zelo veliko. Delo oziroma področji, kjer solidarno sodelujemo, pa je premalo. Nacionalni interesi stopajo v spredi na preštevilnih področjih. In naj ne bo nobene pomote, evropske integracije ne moremo forsirati na račun narodov. Namreč eh, šiba ne more biti inštrument integracije. Ne smemo stremeti k neki uniformirani integraciji. Evropa živi od svoje raznolikosti in če tudi se to pogosto trdi, Evropa ne želi izničiti nacionalnih držav. Nismo nihilisti, mimo grede tudi ne antikristi, nismo nobeni rušilci in nobeni uničevalci. Smo ustvarjalci, ki si tu pa tam želijo boljšo Evropo. Evropa ne gre v smeri podržavljanja in Evropa nikoli ne sme priti v to smer. Ampak prepogosto prihaja do delitev. Prepogosto prihaja do fragmentacije in do odobne fragmentacije tam, ker bi se bilo potrebno potruditi za integracijo. In to seveda daje zagon populizmu. Populizem pa ne rešuje problemov, kaj čemu nasprotno. Populizem ustvarja probleme in eh, proti tem se moramo boriti. bolj kot kdajkoli prej je zdaj trenutek, da iskreno pogledamo bilanco. Brezposobnost v Evropi je še vedno previsoka. Med letom 2013 in danes smo sicer ustvarili 8 milijonov novih delovnih mest in eh, stopnja zaposlenosti se vse čas dviguje. Pa vendar, socialna nepravičnost ostaja in eh, zato moramo čim prej začeti delati na področju temnih socialnih pravic v Evropi in to bomo tudi odločno naredili. Evropa namreč ni dovolj socialna in to je potrebno spremeniti. Zadožitev oziroma zadolženost v Evropski uniji je prav tako previsoka še vedno in to kljub temu, da so se ravni primankljajev z poprečno 6,3 v letu 2009 znižali na 1,9 odstotka v poprečju. Pakt stabilnosti torej kaže svoje učinke. In eh, ta pakt ne sme postati pakt fleksibilnosti. Izvajati pa ga moramo za določeno mero inteligentne fleksibilnosti in sicer tako, da ne bo ne oteževal, ne upočasneval rasti. Opis eh, stanja je pomemben tudi za tiste, ki nas opazujejo zdaljave, naši partnerji širom sveta, ki vsi obžalujejo Brexit in ti se vsekakor sprašujejo, ali je odločitev Velike Britanije začetek procesa razgradnje Evropske unije. In tu in zdaj lahko povem, da spoštujemo, a tudi obžalujemo britansko odločitev, ampak Evropska unija nikakor ni ogrožena kot taka. Veselilo bi nas, če bi kaj k malu dobili prošnje za izstop strani Velike Britanije da se na ta način zaustavijo vsak dan večji občutki negotovosti. In tudi zato, da naše razmerje do Velike Britanije, ki mora ostati na prijateljski ravni, zasnujemo na novo. In k tej novi zasnovi sodi tudi to, da imajo do notranjega trga lahko polni dostop le tisti, ki spoštujejo tudi načelo prostega pretoka ljudi in eh, delovne sile. Ne bo notranjega trga a la carte. Naši partnerji nas eh, tudi vse bolj soočajo z vprašanjem, ali je Evropska unija še sposobna sklepati trgovinske sporazume s eh, preostalim svetom. Smo največji trg na svetu, 140 državami na svetu imamo sklenjene trgovinske sporazume. In eh, nisem zaslepljen fanatik, ampak vsekakor pa sem zato, da upoštevamo vpliv takšnih sporazumov na trg dela. In eh, trgovina pomeni več dela, trgovina pomeni več delovnih mest. 30 milijonov delovnih mest v Evropi je odvisnih od izvoza. Vsako sedmo delovno mesto v Evropi je odvisno od našega izvoza v druge dele sveta. Milijarda več izvoza ustvari 14 tisoč novih delovnih mest v Evropi. In zato, in predvsem zato, se tako močno zauzemam za trgovinski sporazum s Kanado. To je najboljši, najbolj napreden trgovinski sporazum, kar smo jih kdaj sklenili. Jamstva, ki jih potrebujemo, se lahko natančno opredelijo v parlamentarnih postopkih in pomisleke na ta način tudi lahko odpravimo, ampak eh, dodatnih pogajanj s Kanado pa ne more biti. Naši partnerji po svetu, trenutno predvsem ZDA in Kitajska, eh, prav tako pa Indija in Japonska, nam eh, pred obraz postavljajo ogledalo varovanja podnebja. In ta globalni dogovor, ki je bil sklenjen v Parizu, brez Evropske unije ne bi bil možen tu smo bili gonilna sila, smo bili pionirji in tu pa tam smo tudi druge nekako prisilili v pogajanja. In eh, američani in eh, kitajci so začeli sprejemati ukrepe. Mi smo zelo počasni in zelo počasi ratificiramo pariški podnebni sporazum. poleg eh, teh težav, mislim, da nam to zamujanje z ratifikacijo daje tudi nagrado za posmeh širom sveta. Sveda, naši partneri razumejo naše postopke odločanja, ampak vendarle pa ne razumejo, kako dolgo trajajo dogovori med nami. Nismo združene države Evrope in govor, ki ga imam tu, nikakor ne moremo primerjati z govorom, ki ga ima ameriški predsednik o stanju Unije. Smo mnogo bolj drugačni, mnogo bolj raznoliki in zato tudi za številne nerazumljivi. Ampak zgodovina, težka zgodovina Evrope je hotela, da smo takšni, kakršni smo postali. Ampak to ni razlog za to, da se stvari še bolj zapletamo in da jih delamo še bolj nerazumljive, kot so angažiran govor o Evropi tu v Evropskem parlamentu zahteva ne prav veliko poguma. Ampak dejstvo je, da moramo takšne govore imeti vsi v vseh naših nacionalnih parlamentih. V Bruslju moramo glasno reči ja in potem kasneje se delati, kot da nismo bili zraven, ko se je odločalo, to je nekaj, kar ni najbolj dosledno. Državljani Evrope si ne zaslužijo več, da jih eh, okrog vodimo za nos. Treba jim je pogledati v oči. Namreč eh, groteske, groteskne situacije med državami članicami in institucijami jim niso razumljive in eh, niso všeč. In prav tako je dejstvo, da ljudje od Evrope pričakujejo trdne rezultate in tudi pravočasno izvedbo. Gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi, predlagam torej pozitivno agendo konkretnih evropskih ukrepov v naslednjih 12 mesecih. Menim namreč, da bo naslednjih 12 mesecev odločilnih, če želimo ponovno združiti Evropo, če želimo premustiti razlike med eh, vzhodom in zahodom, delitve med vzhodom in zahodom, ki so se pokazale v zadnjih mesecih. Če hočemo pokazati, da smo lahko hitri in odločilni in odločni pri zadevah, ki so resnično pomembne, če hočemo svetu pokazati, da je Evropa še vedno sila, ki je sposobna enotnega ukrepanja. In eh, lotiti se moramo dela. Pismo s tem sporočilom sem poslal predsedniku Šulcu in tudi predsedniku vlade Ficiju danes do povdne. Naslednji meseci so ključni za to, da zagotovimo boljšo Evropo. Evropo, ki eh, ščiti in ohranja evropski način življenja, ki daje novo moč našim državljanom in eh, ki doma in v tujini nas in naše brani in eh, ki zagotavlja evropsko kontinuiteto. Evropski način življenja je nekaj, kar je vredno ohraniti in vtis imam, da ste številni morda pozabili, kaj pomeni biti evropejec. Kaj pomeni biti sestavni del te Evropske unije, te unije evropejcev. Spomniti se moramo, zakaj so se evropski narodi odločili za sodelovanje, da se spomnimo, zakaj 1. maja 2004 praznovali solidarnost v Varšavi na dan vstopa tega velikega naroda v Evropo, kajti Poljska je velik narod. Da se spomnimo, zakaj je evropska zastava ponosno vihrala v Lizboni, Portu, Madridu, Sevili in pozdravljala mladi demokraciji Španije v naši območju svobode. Spomniti se moramo, da Evropa je gonilna sila, ki je lahko pripomogla k ponovni združitvi Cipra in to je nekaj, k čemor vse čas tudi pozivam in podpiram voditelja obeh delov Cipra. To je nekaj, kar je treba storiti in to takoj. Predvsem in v prvi vrsti pa Evropa pomeni mir. In nobeno na ključje ni da je najdaljše obdobje miru v pisani zgodovini Evrope nekaj, kar se je začelo z Evropsko unijo. 70 let miru v Evropi, v svetu, v katerem vlada 40 aktivnih oboroženih konfliktov, v katerem vsako leto umre 200 tisoč ljudi. Seveda so med nami še vedno razlike. Včasih se prepiramo ampak prepiramo se z besedami in eh, naša nasprotja rešujemo okrog eh, omizja, ne v okopih. In sestavni del našega evropskega načina življenja so naše vrednote, vrednote svobode, demokracije, vladavine prava. Mi, evropejci, namreč nikoli, nikoli ne moremo sprejeti tega, da bodo polske delavce nadlegovali, jih eh, pretepali ali celo ubijali, na ulicah drugih mest. Mi, evropejci, smo tudi odločili nasprotniki smrtne kazni, jer mi, evropejci, verjamemo v neodvisen, učinkovit pravosodni sistem. Učinkovit pravosodni sistem namreč podpira gospodarsko rast in brani temeljne pravice. In zato Evropa povsod po svetu zagovarja vladavino prava. Biti evropejec pomeni imeti pravico do tega, da tvoje osebne podatke varujejo močne evropski zakoni. Kaj ti evropejcem ni všeč, da jim nad, dro, nad glavo brnijo droni in snemajo vsak njihov gib in podobno. In zato sta svet in komisija maja letos sprejela skupni evropski okvir za varstvo podatkov, kajti v Evropi zasebnost nekaj šteje. Biti evropejec prav tako pomeni enake pogoje za vse. To pomeni, da morajo biti delavci deležni enakega plačila za enako delo na istem kraju. In to je tudi razlog, zakaj komisija podpira predlog o direktivi o napotenih delavcih. Notranji trg namreč ni nek kraj, kjer bi delavce lahko izkoriščali ali pa jih podvrli nižjim socialnim standardom kot druge. Evropa ni divji zahod socialnega tržnega gospodarstva brez socialnega dumpinga. enaki pogoji za vse pomenijo tudi to, da v Evropi ščitimo potrošnike pred eh, karteli in zlorabami močnih podjetij. In vsako podjetje, ne glede na to, kako veliko ali malo, mora svoje davke plačati tam, kjer ustvaja dobiček. obljubil sem vam, da se bo moja komisija borila proti utajam davkov. In eh, številni mi niste verjeli. Ampak točno to počnemo. Ta komisija že kaže rezultate v boju proti davčnim utajam. Biti evropejec pomeni tudi postaviti se obran naši jeklarski industriji. Že 37 ukrepov proti dumpingu in proti subvencijam smo uvedli za zaščito našega jeklarstva pred nepošteno konkurenco, ampak storiti moramo še več, kajti prekomerna proizvodnja v nekaterih delih sveta evropske proizvajalce sili v stečaj in plemenite evropske jeklarje sili v brezposlenost. Zato sem danes eh, tudi, da vam poročam, da sem bil na Kitajskem dvakrat letos, kjer smo se pogovarjali o prekomernih kapacitetah in zato eh, smo se tudi dogovorili na komisiji, da hm, uvedemo nova pravila na tem področju in zato vas vse pozivam k temu, da skupaj ukrepimo naše obrambne inštrumente. Ne smemo biti naivni trgovci, moramo pa se znati odločno postaviti porob eh, dumpingu, tako kot to počno ZDA. Močan sestavni del evropskega načina življenja, ki ga želimo ohraniti, predstavlja tudi naše kmetijstvo. Komisija bo vedno stala ob strani našim kmetom, še posebej, ko preživljajo težke trenutke, kot jih danes. Lansko leto je sektor mlekarstva utrpel prepoved uvoza eh, v Rusiji, zato je komisija mobilizirala milijardo evrov podpore za predelovalce mleka, da so se lahko zopet postavili na noge, kajti ne moremo sprejeti tega, da bo mleko v trgovinah cenejše od vode. Biti evropejec za večino nas pomeni tudi valuta evro. Tekom globalne finančne krize je evro ostal močan in zaščitili smo ga pred še hujšo nestabilnostjo evro je vodilna svetovna valuta in igra in eh, ogromno vlogo in pogosto kaže tudi izredne ekonomske koristi. 50 milijard evrov, dodatnih 50 milijard evrov so vlade eh, dobile iz naslova obresti, 50 milijard, ki jih lahko porabijo za investicije. In mimo grede, poročilo petih predsednikov o poglobitvi evroobmočja opisuje nalogo, ki jo komisija še vedno izvaja. Želim si, da bi se na vse to spomnili bolj pogosto, povsod v Evropi, kjer izvoljeni politiki govore. Evropska unija mora ohraniti ne le naš evropski način življenja, ampak mora tudi opolnomočiti tiste, ki živijo to življenje. Prizadevati si moramo za Evropo, ki bo opolnomočila naše državljane in naša gospodarstva. In eh, tako eni kot drugi so danes eh, šli po digitalni poti. Digitalne tehnologije, digitalne komunikacije so prisotne v prav vsakem vidiku naših življenj. Vse, kar potrebujemo, je dostop do širokopasovnega interneta. Moramo biti povezani. Naše skupnosti to potrebujejo, naši ljudje to potrebujejo in eh, v to povezanost moramo investirati tu in zdaj. In zato komisija danes predlaga reformo evropskega trga telekomunikacij. Ustvariti želimo nov pravni okvir, ki bo privabljal in omogočal investicije v to povezljivost. Podjetja morajo imeti možnost načrtovati investicije v Evropi za naslednjih 20 let. Ker če evropejci investirajo v nova omrežja, v nove storitve, je to vsaj 1,3 milijona novih delovnih mest v naslednjih desetih letih. In povezljivost mora predstavljati prednost za vse. In zato komisija predlaga tudi uvedbo telekomunikacijskega sistema pete generacije širom Evropske unije do leta 2025, kajti to je potencial za vzpostavitev še dodatnih dveh milijonov delovnih mest v Evropi. Če bodo vsi imeli dostop ja, do te povezanosti, potem eh, bo nepomembno, kje živiš ali koliko zaslužiš. In zato danes predlagamo, da vsaka evropska vas, vsako evropsko eh, mesto dobi brezplačen dostop do Eh, različnega interneta na javnih eh, mestih. Prav tako moramo opolnomočiti naše ustvarjalce, naše umetnike in začititi njihova dela. Umetniki in eh, ustvarjalci so naši kronski dragulji. Ustvarjanje vsebin ni nek hobi, to je poklic. Novinarji, publicisti, avtori morajo biti pošteno plačeni za svoje delo, pa naj ga ustvarjajo v studijih, v svojih dnevnih sobah eh, ali ga distribuirajo online ali fizično, kakorkoli že. Sprememba evropskih pravil o avtorskih pravilih, ki jo danes predlagamo, je namirjena ravno temu cilju. Opolnomočenje našega evropskega gospodarstva pomeni investirati ne le v povezljivost, ampak v ustvarjanje novih delovnih mest – 350 eh, milijard evrov vreden investicijski načrt za Evropo, ki smo ga eh, tu dogovorili, je že ustvaril 150 milijard investicij v prvem delu v prvem letu delovanja. Več kot 200 tisoč malih podjetij in zagonskih podjetij širom Evrope je bilo deležnih posojil zahvaljujoč Evropskemu skladu za strateške naložbe. In zdaj bomo šli korak dlje. Danes zato predlagamo, da podvojimo trajanje tega sklada in da tudi podvojimo finančni okvir tega sklada. In z vašo podporo bomo zagotovili, da bo Evropski investicijski sklad zagotovil skupaj vsaj 500 milijard evrov investicij do leta 2020 in eh, s tem bomo poskušali do leta 2022 ustvariti 630 milijard investicij. Seveda S prispevkom držav članic lahko do tega cilja pridemo še hitreje. Skupaj s temi prizadevanji, da bi privabili zasebne investitorje, moramo ustvariti tudi pravo poslovno okolje za te investicije. Evropske banke so v bistveno boljši formi kot pred dvema letoma, zahvaljujoč našim skupnim evropskim prizadevanjem. Evropa potrebuje svoje banke, ampak gospodarstvo, je pa praktično popolnoma odvisno od eh, bančnih kreditov. In eh, nestabilnost bank je slaba za gospodarstvo, kot se je izkazalo v krizi. Zato je zdaj še toliko bolj nujno, da pospešimo svoje delo na uniji kapitalskih trgov. Zato komisija pripravlja konkreten delovni načrt za to področje in ga bo danes tudi obilodanila. Na ta način bo naš finančni sistem postal bistveno bolj odporen. Podjetja bodo imela enostavnejši in bolj raznolik dostop do financiranja. Predstavljajte si, da vodite zagonsko podjetje, banka pa vam zavrne prošnjo za kredit. Možnosti, ki jih imate zdaj, so zelo omejene. Unija kapitalskih trgov bo ponudila alternative. Ključne vire financiranja, da bodo zagonska podjetja lahko eh, začela z delom prav tako se bo zagotavljalo rizični kapital in dostop do tega. Če omenim samo en primer, naš eh, primer v zvezi z listinjenjem je pred sozakonodajalci zdaj že skoraj da leto dni. In ta predlog ima potencial mobilizirati 100 milijard evrov dodatnih sredstev za evropska podjetja. Tako da prosim, pospešimo sprejemanje tega akta. Naš investicijski načrt 2021-2027 deluje bolje, kot je kdorkoli v Evropi pričakoval. In zdaj bomo ta načrt še globalizirali. Danes namreč lansiramo ambiciozen investicijski načrt za Afriko in soseščino, ki potencialno lahko privabi 44 milijard investicij, vse tja do 88 milijard, če bodo sodelovali tudi države članice. S tem bomo dopolnjevali našo razvojno pomoč in s tem bomo tudi pripomogli k odpravljanju enega temeljnih razlogov za eh, migracije. Nizka rast v državah v razvoju je ključni problem in zato je rešitev le tega prav tako ključnega pomena. Na ta način bomo ljudi odvrnili od eh, nevarnih poti, ki jih obirajo v iskanju boljšega življenja. To je preprosto treba storiti. Ne glede na to, koliko vlagamo v izboljšanje pogojev druge, moramo vlagati tudi v reševanje humanitarnih kriz pri nas. In seveda moramo vlagati v mlade. Ne morem in ne bom sprejel dejstva, da. Evropska unija je in ostane kontinent brezposelnosti med mladimi. Tudi ne morem sprejeti, da bi eh, to bila prva eh, generacija v zadnjih 70 letih, ki bi bila še od svojih staršev. Seveda je to v eh, prvi vrsti pristojnost držav članic, ampak Evropska unija lahko podpira ta prizadevanja. Lahko podpira prizadevanja držav članic. To počnemo z jamstvom za mlade. To je projekt, ki smo ga predlagali pred tremi leti. Evropska komisija je okrepila učinkovitost jamstva za mlade. Več kot 9 milijonov mladih eh, je dobilo delovno mesto ali pa pripravništvo eh, in sicer zahvaljujoč Evropski uniji. In Nadaljevali bomo z razvojem jamstva za mlade povsod po Evropski uniji, še prav posebej, kar zadeva pripravništva. Želimo namreč izboljšati veščine mladih in predvsem želimo sodelovati z različnimi regijami in s tistimi mladimi, ki našo pomoč najbolj potrebujejo. Evropska unija želi prispevati tudi k ustvarjanju priložnosti za mlade. Veliko je eh, mladih eh, ljudi v Evropi, ki želijo smiselno prispevati eh, k razvoju družbe, želijo pokazati solidarnost. Beseda solidarnost se kar 16krat pojavlja v pogodbah. Naš evropski proračun je dokaz finančne solidarnosti. Evro je ravno tako izraz eh, solidarnosti in eh, tudi razvojna pomoč je znak solidarnosti. Ampak, ko gre za odziv na begunsko krizo, je solidarnosti premalo. Prepričan sem, da potrebujemo več solidarnosti pri reševanju tega problema. Poleg tega pa uh, mora biti solidarnost prostovoljno dejanje. Uh, gre za dejanje srca, ki ga nikomor ne moremo usiliti. Pozivam slovaško predsedstvo, da premusti razlike med tistimi, ki niso pripravljeni sprejeti eh, beguncev in tistimi, ki so prepričani, kot sem prepričan tudi jaz, da potrebujemo pravično razdelitev pri premestitvi beguncev. Pozivam k takojšnjemu odzivu tako strani Grčije, kakor tudi Evropske unije zato da bi zaščitili otroke brez spremstva. Želimo zaščito teh otrok. Evropska unija temelji na svojih vrednotah. V istem duhu Evropska unija predlaga tudi, da bi vzpostavili solidarnost celotne enote Evropske unije. Tako bi mladi lahko zagotovili svojo pomoč tam, kjer je najbolj potrebna. Na ta način se bomo lažje odzvali na krizne situacije, eh, kot je eh, recimo bil nedavni potres v Italiji. Upam, da bo ta projekt eh, čim prej uresničen in do leta 2020 upam, da bo prvih 100 tisoč evropejcev sodelovalo, mladih evropejcev. Zatem bodo mladi nadalje razvili svoje spretnosti, lažje bodo dobili delo, poleg tega pa bodo pridobili eh, tudi neprecenljive izkušnje. Eh, Gospod predsednik, dame in gospodje, predsedujoči svetu, Evropa, ki ščiti je Evropa, ki se brani tako znotraj Evropske unije, kakor tudi izven eh, svojega ozemlja. V prvi vrsti, in to mora biti naša glavna prednostna naloga, se moramo boriti eh, proti eh, terorističnim napadom. 14 napadov je bilo v preteklem letu in eh, čeprav smo eh, bili solidarni, nismo bili dovolj enotni v našem odzivu. Ostati moramo zvesti sami sebi, vrednotam, demokratični družbi, strpni družbi. Pokazati moramo teroristom, da nimajo nobene možnosti, ko napadajo te vrednote. Ampak ta strpnost, ki je ena izmed naših glavnih odlik, ne sme škoditi naši varnosti. In zato je ena izmed naših prioritet eh, tudi varnost. Eh, pripravili eh, smo zakonodajo o vračanju tujih borcev na evropsko ozemlje, sprejeli smo zakonodajo o financiranju terorizma, Eh, poleg tega smo delali na eh, področju eh, varnosti na internetu, kjer se je potrebno boriti proti radikalizaciji in pa proti teroristični propagandi. Poleg tega smo se osredotočili tudi na radikalizacijo v evropskih zaporih. Ampak veliko dela nas še čaka kajti posamezniki še vedno uspejo vstopiti v Evropsko unijo in zaradi tega smo predlagali eh, nove mejne straže. Frontex že ima uh, svoje predstavnike na eh, grških in pa italijanskih zunanjih mejah. Države članice morajo tesno sodelovati zato, da bi hitro vzpostavili novo agencijo za nadzor meja. Deset tisoč eh, novih eh, uradnikov bo poslanih eh, na bolgarsko zunanjo mejo. Prijeti moramo stroge ukrepe za tiste, ki kršijo naša načela in nezakonito vstopajo v Evropsko unijo. Vsakič, ko posameznik vstopi v Evropsko unijo ali pa zapusti območje Evropske unije, je potrebno to tudi ustrezno zabeležiti. Na ta način bomo lažje nadzorovali gibanje oseb v Evropski uniji. Predlagamo Evropski informacijski sistem. Gre za avtomatiziran sistem, ki eh, bo nadzoroval potovanja po Evropski uniji oziroma v Evropsko unijo. Na ta način bomo natančno vedeli, kdo je namenjen v Evropsko unijo, še preden bo ta oseba dejansko prispela v Evropsko unijo. Varnost na zunanjih mejah pa je povezana tudi z izmenjavo informacij in pa z sodelovanjem obveščevalnih služb. Zaradi tega želimo okrepiti Europol in zagotoviti želimo boljši dostop do eh, podatkovnih zbirk in eh, zagotoviti želimo dodatne informacije, ki jih Europol tudi potrebuje. Zato pa seveda potrebujemo tudi ustrezna sredstva. Evropa, ki ščiti svoje državljane, mora ščititi svoje interese tudi druge po svetu. Eh, vsak dan je svet večji in Evropa je manjša in sicer eh, z demografskega vidika, pa tudi z gospodarskega vidika. Če želimo obdržati svoj vpliv v svetu, potem moramo ostati združeni. Le na ta način bomo dovolj močni. Tudi če je Evropa ponosna na to, eh, da je mehka sila, se mora zavedati, da je vedno več nevarnih izzivov, recimo konflikt v Siriji. Posledice tega konflikta so neposredno prizadele tudi Evropsko unijo. Federica Mogherini, naša visoka predstavnica in pa podpredsednica, eh, podpredsednica Evropske komisije, po mojem mnenju, odlično upravlja svoje delo. Vendar pa potrebujemo Evropskega ministra za zunanje zadeve. Cel, ki rassemblera In sicer nekoga, ki bo eh, imel ustrezno težo v mednarodnih pogajanjih in še zmeraj govorim o Federiki in eh, zaradi tega potrebujemo enotno evropsko strategijo za eh, Sirijo. In Federika mora imeti svoje mesto v pogajanjih o prihodnosti Sirije. Evropa, dame in gospodje, mora poskrbeti za napredek, še prav posebej na področju obrambne politike. Evropska unija je odvisna od eh, vojaških zmogljivosti posameznih držav članic. Skupaj se moramo boriti za zaščito naših interesov. V preteklih letih smo, pozovali, eh, smo sodelovali več kot 30 misijah Evropske unije, ampak brez stalne strukture ne moremo učinkovito delovati. Zaradi tega potrebujemo enotno obramno strategijo v Evropski uniji. Osredotočiti se moramo na skupne vojaške zmogljivosti. Seveda eh, pa eh, moramo tesno sodelovati tudi z NATO. Več eh, evropske obrambe ne pomeni manj čezatlantske obrambe. Potrebujemo torej enoten sistem, potrebujemo skupno uporabo naših obrambnih sposobnosti kajti ne sodelovanje stane Evropo med 20 in pa 100 eh, milijardami evrov na leto. To pomeni, da potrebujemo spremembe. Da bi zagotovili ustrezno obrambno politiko v Evropski uniji, pa so potrebne tudi inovacije v industriji. Zaradi tega želimo vzpostaviti Evropski sklad eh, za obrambo, ki se bo usredotočal na raziskave in inovacije. Lizbonska pogodba omogoča tistim državam, ki to želijo, da združijo svoje vojaške zmogljivosti in sicer v okviru strukturnega sodelovanja. Mislim, da je sedaj čas, da izkoristimo to možnost. Gospod predsednik, Gospod predsednik, zadnja točka, ki jo želim nasloviti, pa se nanaša na našo kolektivno odgovornost. Vse evropske inštitucije in vsaka država članica morajo sprejeti več odgovornosti. Ne moremo dovoliti uspehov na nacionalni ravni in porazov na evropski ravni, kajti v tem primeru naš skupni projekt ne bo preživel. Evropsko unijo je potrebno bolje razložiti. Vsakega izmed komisarjev sem prosil, da v prihodnih tednih obišče nacionalne parlamente in e, tam razpravlja o prihodnosti Evropske unije. Komisarji so že več kot 350 krat obiskali nacionalne parlamente in želim eh, si, da bi to še v večji meri počeli v prihodnosti. Kajti Evropa bo lahko uspešna le, če jo bodo državljani dovolj dobro razumeli. Evropsko, Evropske unije ne moremo graditi zopr voljo držav članic, ampak le v sodelovanju z državami članicami. Dejal sem, da si želim, eh, da eh, bi Evropska komisija bila politična komisija, ampak eh, to pomeni, da mora Evropska komisija prisluhniti evropskim državljanom, Evropskemu parlamentu in pa državam članicam. In poslušamo naše sodržavljane. Poskušamo še okrepiti naše odnose. Včasih je govora o e, zapornikih v Berlemu, torej stavbi Evropske komisije, ki e, ne vedo, e, kaj se dogaja okoli njih, ki ne poznajo skrbi svojih državljanov. Jaz se vsak dan pogovarjam z državljani Evropske unije. To je naša skupna naloga. Evropska komisija, kot sem napovedal, je zmanjšala število pobud v prvih dveh letih svojega sklica in sicer za kar 80 odstotkov. Poleg tega eh, smo sprožili eh, temeljit eh, pregled že obstoječe zakonodaje. Želimo se osredotočiti zgolj na tista področja, kjer lahko Evropska unija zares zagotovi dodano vrednost. Evropska unija mora spoštovati subsidijarnost. In ta politika Evropske komisije pomeni tudi, da želimo popraviti birokratske napake iz preteklosti. Parlament in eh, svet sta se skupaj odločila, da bi ukinili pristojbine za eh, gostovanje. In zaradi tega eh, sem tudi umaknil predlog Evropske komisije letos poleti. Ta projekt eh, je sicer bil zasnovan z dobrimi nameni in je bil posem ustrezen na tehnični ravni, vendar pa ni bil v skladu z obljubami, ki so bile dane in zaradi tega eh, bomo v eh, prihodnih tednih pripravili boljši predlog. Ko potujete po Evropi s svojim mobilnim telefonom, se morate posod počutiti kot doma. In na zadnje želimo tudi izpolniti obljube, ki smo jih dali našim državljanom in zaradi tega sem predlagal spremembo pravil. Evropski komisari, ki kandidirajo uh, za uh, komisarja v Evropski komisiji, se morajo odreči svojemu eh, trenutnemu položaju. To ne velja na nacionalni ravni in zato eh, to ne bi smelo veljati tudi na evropski ravni. Eh, komisaj, komisija mora biti izvoljena na neposrednih volitvah. Gospod predsednik, tako mladen kot evropski projekt, ki bo eh, praznoval 60 let prihodnje leto, marca. Živel sem s tem projektom, posvetil sem celo svoje življenje temu projektu. Prepričan sem vanj. Moj oče je verjel v Evropo, verjel je v stabilnost evropskega kontinenta, v pravice delavcev. Razumev je, kako zelo dragocen je mir v Evropi, kako zelo krhek je ta mir. Moral je sodelovati v vojni zoper svojo voljo. Zato je moj oče verjel v vrednote Evropske unije. O katerih vrednotah pa učimo otroke sedaj? Kaj jim zapuščamo kot eh, dediščino? Evropsko unijo, ki je pozabila svojo preteklost, ki nima vizije za prihodnost, dame in gospodje, naši otroci si zaslužijo več zaslužijo si Evropo, ki bo ohranila njihov način življenja, eh, ki jih bo zaščitila. Zato moramo vsi prevzeti svoj del odgovornosti. Inštitucije, države članice in državljani. Evropsko unijo moramo graditi skupaj. Ja, ja, vem, da je veliko razprav o prihodnosti Evrope veliko je optimistov in uh, veliko je uh, tudi pesimistov. Uh, pesimisti nasprotujejo samo v Evropi. Optimisti so včasih preveč optimistični. Evropska unija ima svoje mesto v svetu, ima svojo misijo. Vendar pa je potrebno najti pravo mero med pretiranim optimizmom in pa pretiranim pesimizmom. Ne smemo objokovati lastne usode, ampak moramo poskrbeti, da eh, bomo tudi prihodnim generacijam zapustili Evropo, ki bo imela prihodnost. Premustiti moramo razlike, ki obstajajo med nami. Zgodovina si ne bo zapomnila naših imen. Sodili nas bodo po naših prepričanjih, po naših dejanjih. Zgodovina si nas ne bo zapomnila, ampak eh, zapomnila si bo naše napake. Ne naredimo torej napake, ki bi pomenila konec Evropske unije. Najlepša hvala. Thank you. Najlepša hvala, gospod predsednik komisije. Besedo sedaj dajem predsedniku ELS, gospodu Webru. V času razprave o brexitu sem spregovoril o mladih generaciji v Združenem kraljestvu, ki hoče biti del Evrope. Danes bom ponovno govoril o mladih generacijah ki imajo za seboj uspešno uh, poletje. Več kot uh, eh, 250 tisoč eh, jih je protestiralo po vsej Evropi. Ni jih bilo strah nekega nezaupanja, ki bi ga izrazili njihovi kolegi in kolegice v Evropi. Novinari, naprimer Špigla, nemške revije, so intervjuali te mlade in enega iz eh, Združenega kraljestva so vprašali, kaj meni. Rekel je, da glasovali smo za to, da odidemo iz Evropske unije, ampak to je sedaj naša grozna prihodnost. Mladega fanta Mateja iz Italije so vprašali, katera evropska država, kater evropski narod ne bi smel biti del Evropske unije. Poslušajte, kaj je odgovoril. Noben, kakšno neumno vprašanje ste mi zastavili. Prijateljice, prijatelji, to je strah, to je občutek mladih generacij, ki hočejo imeti prihodnost in to je tudi vsebina sporočila Žana Kloda Junkerja v današnjem govoru. To je tudi sporočilo za vse nas. Hvala predsedniku Junkerju za ta odličen govor, pa hvala tudi celotni komisiji za odlično upravljeno delo v zadnjem letu. Kaj nas sedaj čaka v naslednjih 12 mesecih? Ljudje v Evropi ne želijo delitve v Evropi, hočejo Evropo, ki jim bo pomagala pri odpravljanju njihovih skrbi, ki jim bo omogočala delati. Evropski stil življenja je sedaj predmet razprav. Če hočemo braniti te vrednote, ta način življenja, potem moramo seveda imeti učinkovito izmenjavo osebnih podatkov, sistem, ki bo omogočal prosto potovanje po Evropi. Seveda želimo tudi identiteto Evrope, ki izhaja iz eh, korenin v krščanstvu, v razsvetljenstvu. Hočemo, da Evropa ostane, kakršna je. Evropski način življenja pomeni tudi solidarnost, pomeni, da bomo bogati pomagali revnejšim, da ne bomo opustili na cedilu Italije in Grčije, ko gre za uh, begunce. Torej, pozdravljamo Junkerjev investicijski načrt in pozdravljamo več investicij v raziskave in razvoj. Evropski način življenja se zauzema tudi za socialno gospodarstvo. Zato hvala Žanu Klodu Junkerju in komisarki, ki je pristojna za telekomunikacije, za to, da se da resnično lahko tudi sodelujemo z tistimi, ki nam zagotavljajo internetne storitve. Evropski način življenja pomeni tudi rast. Če bomo lahko izvažali, če bomo imeli možnost izvažanja, bomo lahko ustvarili nova delovna mesta tudi v jugu, na jugu Evropske unije. In mislim, da je to ena glavnih nalog. Evropski način življenja se zauzema tudi za trajnost, dolgove in eh, obresti. Uh, Nekateri pravijo, bodo morali plačevati še naši otroci in naši vnuki. To ni pošteno. Tudi za poštenost in odkritost se zauzemamo v našem načinu življenja. Hočemo imeti prave partnerje eh, v Turčiji, vendar, če bo ta spoštovala tudi naše vrednote. Vsekakor pomeni naš način življenja tudi ustvarjalnost hvala za zakonodajni predlog v zvezi z avtorskimi pravicami. In tudi v digitalni dobi moramo zaščititi to evropsko ustvarjalnost. Sedaj sem naštel cele vrste mm, konceptov, ki so pomembne za naš način življenja. Naj povdarim, Še nekaj, kako bomo mlademu 18-letniku v Evropski uniji zagotovili prihodnost, tako da bo lahko tudi tak eh, mladostnik doživel Evropo, kakršno zasluži. 12 eh, mesecev nas sedaj čaka pred, eh, v prihodnosti. Konec tedna bo Evropski svet zasedel v Bratislavi in želim izkoristiti to priložnost, da povdarim naslednje prosim, nehajte se prepirati, nehajte se iti ceneni populizem, prevzemite odgovornost za to, kar pričakuje Evropa od vas. Kolegice in kolegi, samo en konkretni primer. V tem zakonodajnem obdobju, v katerem smo, je svet ministrov glasoval 148 krat o zakonodajnih predlogih. 148 krat. Francija se je enkrat vzdržala, sicer pa je vedno podprla predloge. Češka in Poljska. Poljska, sedanja vlada, je bila samo enkrat proti sklepom sveta ministrov, sicer je vse podprla. In Italija, kolegice in kolegi, je bila vedno za. Nikoli se ni vzdržala, nikoli ni bila proti. Torej, Evropski svet, končno prevzamite svojo odgovornost dopovejte državljanom, kaj je tisto, o čemer odločate in nehajte se iti ta ceneni populizem. Politika, politika. Politiki morajo biti prepričani o tem, kar je pomembno, tudi če naletijo na odpor. In veste, kje se tukaj lahko, eh, če so se lahko naučijo iz mlade generacije, generacije interrel vozovnic, bi rekel, se lahko kaj naučite. In borimo se še naprej vsak dan za skupno Evropo in to moramo početi, kolegice in kolegi, resnično skupaj. Hvala. Hvala. Sedaj dajem besedo v imenu socialistov in demokratov predsedniku Piteli. Gospod predsednik, predsednik Juncker, imeli ste zelo dober govor, resen, odgovoren. Govorili ste zelo jasno o brexitu, e, o e, načrtu za vlaganja in poleg tega e, ste se jasno izrazili tudi o prožnosti. Niti enkrat niste govorili o varčnosti in zato se vam zahvaljujem. Eh, jasno eh, ste podali svoje mnenje tudi o boju proti davčnim utajem. In predstavili ste verodostojen program za prihodnih 18 mesecev, ki bodo ključnega pomena za naše državljane. Povsem vas podpiramo, vendar pa je naša podpora odvisna od konkretnih rezultatov. Upam, da boste svoje obljube tudi uresničili. V eh, vaši predstavitvi eh, ste pokazali, da se je Evropa eh, sposobna odzvati. Številni voditelji so po brexitu deljali, Evropi zvoni zadnja ura, stojimo na robu prepada in tako naprej. Določeni voditelji so se obnašali kot mesečniki sredi noči. In eh, Tereza May je dejala, da potrebuje čas eh, za to, da eh, se odloči, eh, kaj bo storila v zvezi z Evropsko unijo. Če vse skupaj ne bi bilo eh, tragično, bi bilo že smešno. In uh, zelo nam je všeč, da niste govorili o varčnosti. Nekateri uh, bodo potrebovali uh, še nekaj pomoči, uh, kot recimo Šojble in drugi, da se tej varčnosti odrečejo. Mi uh, smo napredna, in alternativna politična sila. Vendar pa vemo, da eh, smo v eh, izredni situaciji in zaradi tega moramo sodelovati. Vse napredne sile v tem eh, Evropskem parlamentu morajo sodelovati. Tudi zato, da bi porazili nacionalizem. Nacionalizem, ki naj bi izhajal iz tako imenovane patriotske demokracije. Dobro ste upoštevali veliko naših prioritet, rast, ustvarjanje novih delovnih mest, solidarnost, socialna demokracija. To so štiri ključne vrednote, ki so v načelu z našimi socialističnimi načeli. Načrt za ulaganja. Podpreti moramo tvegane naložbe, zagotoviti moramo trajnost, bančna unija, eh, davčna zmogljivost Evropske unije, sklad za prilagajanje globalizaciji, prožnost. Eh, celotna razprava o paktu stabilnosti in rasti sploh nima nobenega smisla, davčni svežen, kohezijska politika. Kohezijska politika je ena izmed temeljnih politik eh, Evropske unije in ne moremo se ji odreči, nikakor ne. Finančni ukvir, ki nam bo omogočal spopadanje z izzivi, ne smemo prekiniti pomoč iz eh, strukturnih skladov eh, Španiji in Portugalski. Evropska unija ne sme kaznovati, Evropska unija mora razumeti in podpirati države članice, biti mora prijateljica državljanov, skrbeti mora za zdravje planeta. Jacques Delors je že govoril o boju proti davčnim utajam, o gospodarskem razvoju. Vi ste dejali, da je potrebno eh, davke plačevati tam, kjer se ustvarja dobiček. Nemogoče je, da podjetnik iz Strasburga plačuje više davke kot eh, neko veliko podjetje iz eh, Amerike. Potrebujemo jasnejši eh, poslovnik za, oziroma pravilnik za komisarje. Jamstvo za mlade, zato se vam zahvaljujemo. Želimo, da se borimo proti socialnemu dumpingu. Torej, pozivam vas vse, da eh, sledite temu, kar je dejal eh, predsednik Juncker o socialnem dumpingu v, v Evropski uniji. Skupaj se moramo boriti proti tem eh, družbenim razlikam. Potem pa zagotovila za negotova delovna mesta, migracije, zunanja politika, zunanja predstavnica uh, eh, Federika Mogherini mora postati prava zunanja ministrica Evropske unije. Na, doseči moramo napredek na področju obrambne eh, politike, okrepiti moramo eh, sodelovanje z Afriko, odlična izbira, predsednik Juncker, potem skrb za mladoletnike brez spremstva, ki prihajajo v Evropsko unijo z migracijskimi tokovi. Eh, gospod eh, Juncker, eh, ta komisija je dovolj inteligentna, da nas lahko popelje v novo obdobje. Srečujemo se z skoraj nevidno nevarnostjo, ki se imenuje strah strah eh, pred, eh, strah, ki povzroča oziroma ki poslopšuje situacijo v Evropski uniji in ne smemo eh, dopustiti, da bi našim otrokom zapustili slabšo Evropo, kot smo jo dobili mi. V imenu evropskih konservativcev in reformistov bo sedaj spregovoril predsednik Sajed Kamal. Hvala, Džani. Junija letos so se Britanci odločili, da zapustijo Evropsko unijo. Zaradi nezadovoljstva so povzročili od eh, reakcije, ki gredo preko rokavskega preliva. In, veste, če bodo drugi zahtevali isto pot, ne bodite presenečeni. 18 držav članic je tistih, ki ima evro in voljivci njihovih držav se bojijo, da je to morda samo nek eh, projekt, ki bo nadzoroval njihovo potovanje, njihovo delovanje in tako naprej. Danes gre za isto mantro, kot jo poslušamo vsako leto. Več vojaške integracije, več denarja od držav članic, več zadolžitev za otroke in vnuke v prihodnosti. S tem so socialisti zadovoljni. Torej, več, več, več. Ampak več Evrope, ko zgradite, bolj bodo državljani oddaljeni od njih. Bolj, ko širite supernacionalizem, bo nacionalizem držav članic prevladal. Bolj, ko ignorirate ali obsojate skepticizem, bolj je možno, da boste imeli predsednico Le Pen in eh, še koga drugega na oblasti v drugih državah. Na ta način boste odgnali državljane in voljivce v roke desne uh, in, in leve, uh, levega ekstremizma. To ni prava razprava. Razprava mora potekati o varnosti, o delovnih mestih in o boljšem življenju za naše državljane. Treba je zagotoviti več Evrope, vendar brez več centralizacije. Evropska unija zna bolje delovati in naslednja pogodba bo morala nekoliko poenostaviti delovanje Evropske unije. Evropska unija bo potem dobila možnost povezovanja. Pestrost Evropske unije je njena moč, ampak pestrost je sedaj pod uh, eh, vprašajem zaradi te mantre, uh, po uh, nacionalnih eh, interesih. Pestrost pa mora pomeniti tudi, da obravnavamo vse države na enak način. Danes so nekatere države članice bolj enakopravne kot druge. Francija krši proračunska pravila že leta in leta, ker je pač Francija. Gospa Merkel krši vsa imigracijska pravila stara Evropa torej deluje egoistično in komisija napada eh, druge države, zlasti v jugu in na vzhodu Evropske unije. Mislim, da moramo to spremeniti, da bomo našli skupno vero v EU. Demokracija in odprtost je nekaj, kar mora postati bolj prisotno v tej dvorani, pa tudi v evropskih inštitucijah veliko koalicijo potrebujemo, vendar ne takšno, ko bo samo pet ljudi iz štirih držav, ki predstavljajo tri politične eh, skupine, sprejemali odločitve. Evropski parlament ima eh, osem političnih skupin, 751 eh, članov in čas je, da jih vse spoštujemo. Moja politična skupina in naši člani iz osmih držav članic želijo novo usmeritev Evrope. Hočejo smiselne reforme. Reforme, ki ne bodo zasnovane na domnevi, da ima Evropska unija vse odgovore, ampak reforme, ki bodo eh, podpirale podjetja, ki bodo omogočale državam članicam med seboj tekmovati in zagotoviti varnost in uspešnost našim državljanom v globaliziranem svetu. Liberale frakcija. Sedaj ima v imenu skupine ALDE besedo gospod Farhoštat. Hvala, gospod predsednik. Če sem dobro razumel zadnjega govornika, ta pravi, da so nacionalizmi in populizmi zasidrani tukaj, da smo mi vir nacionalizmu in populizmov. Če braniš Evropo, če braniš evropsko vizijo, če braniš evropsko civilizacijo, potem vas obsodijo, te obsodijo danes, da si eh, tisti, ki ustvarja nacionalizem in populizem. Smešno je kaj takšnega slišati. Smešno je, ampak po drugi strani je to v vzrok nekega velikega problema. Gospod Kamal ima prav, nacionalisti in populisti so realnost, zato ker veliko naših državljanov ne vidi več rešitve v Evropi. Ja, drži tudi to, kar je rekel gospod Weber. Mladi so za Evropo, po drugi strani pa imamo ogromno prebivalcev, ki v Evropi ne vidijo več rešitve. In to je tista prava pristna kriza, neke vrste razkorak med generacijami. Mladi, ki verjamejo v evropsko prihodnost na eni strani in drugi, ki imajo s tem velike težave. Ampak zakaj imajo težave? tisti drugi del, ne mlade generacije. Mislim, da se moramo to skupaj vprašati v tej razpravi. Ljudje se mi zdi, da imajo vtis, da niso več eh, mojstri oziroma eh, tisti, ki svoje življenje lahko sami usmerjajo. Menijo, da so evropski politiki tisti, ki pritiskajo na nje. Gre za davčne utaje, mednarodni kriminal in cele vrste drugih problem in državljani imajo občutek, da jih nišče več ne ščiti pred tem. Ravno obratno, konkurenčnost, prosti trg, prosta trgovina se jim zdi, da ustvarjajo neenakost, nepoštenost. Namesto, da bi vse te stvari torej prosta trgovina in konkurenčnost, bile eh, vir novih priložnosti in prihodnjega napredka. In to je naš sedanji problem na evropske celini. Gre torej za to razklanost, eh, prepad med generacijami. Ljudje enostavno ne verjamejo več, da mi kot politiki lahko jim pomagamo in ustvarimo takšno okolje, ki ne bo ustvarjalo nacionalizma in populizma, ne samo v Evropi. Gospod Trump v ZDA je drugi primer. Tukaj mi imamo svoje nacionaliste in populiste od gospe Le Pen do Melanchona. Tukaj ni nobene razlike, po mojem mnenju. In pridigajo eno in isto stvar, namreč nek lažni občutek varnosti. Menijo, da bodo z zidovi in ograjami lahko razrešili probleme. Na ta način bomo potisnili probleme izven svojih območij. To je njihov način reševanja vseh problemov, beguncev, podnebnih sprememb, za zidovi in ograjami. Jaz mislim, da je to uh, narobe. Kako lahko podnebne spremembe uh, potisnete preko svojih meja z zidovi, z ograjami, kako? Ne, Če hočemo rešiti te probleme, potrebujemo evropsko politiko. Kako se borimo proti davčnim utajam z offshore podjetji? Samo z nadnacionalnimi politikami in instrumenti lahko to v prihodnosti naredimo. Mislim, da je nezadovoljstvo, strah in eh, jeza posledica tega prepada. Po eni strani imamo globalizacijo v današnjem svetu, po drugi strani pa imamo demokratične politike, ki jih pravzaprav razvijajo na nacionalnih eh, in lokalnih ravneh. In to neravnotežje se mi zdi, da je povzročilo leta 2008 finančno krizo. Trgi so bili globalni, politike pa ne, ki smo jih mi razvili. In to je slabost Evrope, zlasti, ko se soočamo z avtokrati, kot je Erdogan in drugimi podobnimi. Če hočemo se pozitivno odzvati na strah naših državljanov, če hočemo jim omogočiti, da bo ponovno gospodari svojega življenja, potrebujemo evropske rešitve in evropske zmogljivosti in to čim prej. To pa ne pomeni neka nadomestek za nacionalno demokracijo. Ne, to je samo dopolnilo eh, tej politiki. V eni besedi Evropa ne sme biti vir, temveč proti utež za divjo nenadzorovano globalizacijo. In Evropa se mora boriti proti rakastim eh, pojavom nacionalizma in populizma v Evropi. Mislim, da je treba napraviti takšno primerno analizo. Treba je pripraviti seznam konkretnih predlogov. Trije se mi zdijo bistvenega pomena. Prvič, Evropske obrambne enote. Rekel bi končno, gospod Juncker, to je tretji poskus. Leta 1954 je to zavrnila uh, francoska nacionalna skupščina. No dobro, takrat so naredili napako v letu 1954. Drugi primer je bil leta poskus je bil leta 2003, tega se spomnite. Sedaj sem zadovoljen s tem predlogom, ki ga boste potrdili, upam, da tudi polska in mačarska vlada. In veste, ne moremo pre, eh, potisniti odgovornost za naše soseščino na ameriška pleča. Ne, to je nekaj, kar moramo delati sami. Drugič, no, če bodo izvolili Trumpa, ne živim v nobeni iluziji, da američani bodo ukrepali. Drugo je dobro upravljanje in vodenje evra in naše gospodarstvo. Budimo si odkriti med seboj Džani, Manfred, pakt za stabilnost in rast. Eni pravite, treba ga je izvajati, Džani pravi, ne rabimo ga. Ampak realnost je danes takšna, da ima eh, Francija ta pakt, ampak ga ne izvaja. Nemčija pa se še vedno trdno drži tega pakta, čeprav morda živijo v iluziji. Takšna je današnja realnost, treba jo spremeniti. Gospod Juncker, poročilo petih predsednikov morate sedaj začeti izvajati. Z zakladništvom, s zunanjim ministrom in za celo vrsto drugih zadev, kajti sicer eh, pak za stabilnost ne bo preživel. Izgubili bomo vso verodostojnost eh, v mednarodnih krogih, če ne bomo tega naredili. Potem skupna migracijska in azilna politika, to je nekaj, kar potrebujemo čim prej. Imamo možnost vse to narediti, imamo pogum, da to dosežemo. Mislim, da je atmosfera, okolje takšno. Poglejte si sedaj Brexit. Brexit ni nek, neka pasiva, ampak bolj aktiva. Zdi se mi, da je to neke vrste priložnost. Zakaj? Zato, ker britanska vlada hoče, da Brexit uspe in to je prav, to je tudi njihova dožnost. Ampak mi imamo seveda svojih dolžnosti. Naša odgovornost, naša dolžnost je, da Brexit postane uspeh tudi za Evropo, za vse državljane Evrope. In to je moč narediti. Lahko končamo te dramatične zapletenosti naših institucij. In ob koncu, gospod predsednik, bi rekel takole, Brexit ni neka kazen. Ne gre za to, da se maščuje nekdo nekomu. Takšne politike nikoli nisem zagovarjal. Po mojem mnenju gre za trdne in smotrne odnose med Britanijo in Evropo in še bolj gre za vprašanje, kakšno Evropo hočemo, kakšna naj bo naša Evropska unija v prihodnosti. To je tisto, kar je pomembno. Moje današnje sporočilo je torej jasno. Nehajmo na obeh straneh rokavskega preliva izvajati kolektivni pritisk. Nehamo s politikami delitve. Izkustristimo to možnost ne zato, da bomo uničili Evropo, temveč da bomo osvobodili Evropo preteklih eh, bremen. Ja, ja, lahko sedete, sem vas videl. Herr Verhofstadt, gospod Verhofstadt. Poslanec Betten je tisti, ki se stalno pritožuje zaradi prekoračitve časa. A se strinjate, da njemu omogočim, da sedaj spregovori, morda v zvezi s tem ali pa z nečem drugim? Hvala. Hvala, predsednik. Gospod Farhoštat, najprej čestitke zaradi tega, ker so vas imenovali za pogajalca z Veliko Britanijo v imenu parlamenta. Poslušal sem vas natančno, ker ste vedno logični, dosledni, opisali ste, kako naj bi v prihodnosti delovala Evropska unija. To so vse zadeve, ki so bile del referenduma v Britaniji. No, vi veste to, mi pa tudi. Se strinjate, da Britanija naj čim prej zapusti Evropsko unijo, da je člen 50 samo proces, ki se bo vlekel. Se vam ne zdi, da bi morali to pospešiti, da mi naredimo to, kar hočemo, mi, vi naredite to, kar hočete. Sam sem zapisal eh, majhen priročnik o tem, kako se to lahko eh, izvede. To vam bom po zasedanju dal. Se strinjate s tem? Hvala gospodu poslancu za pozitivno oceno tega mojega imenovanja za glavnega pogajalca v imenu Evropskega parlamenta. Naj odgovorim na vaše vprašanje. Zelo enostavno, da. Zulik, gospod Zulik, postopkovno vprašanje. Hvala. Gospod Šulc, hotel sem vas vprašati, kako bo sedaj s temi omejitvami časa govora več minut so predhodniki porabili, več kot jim je bilo prvotno eh, dodeljeno. Sprašujem vas, ali boste vse nas ocenjevali z istim merilom oziroma vatlom? Ja, Gospod Zulik, ne vem, koliko krat ste na plenarnem zasedanju. Mene večinoma kritizirajo, da ne spoštujem omejitve časa, da dajem ljudem preveč možnosti, da govorijo. Ampak to dajem tudi vsem vam. Ampak veste, predsedniki političnih skupin, ki govorijo v imenu 200 članov, recimo gospod Weber, ali v imenu 90 članov kot gospod Pitela, se mi zdi, da potrebujejo v razpravi nekaj več časa. To velja za vse predsednike političnih skupin. Vedno sem velikodušen pri takih razpravah. Bomo videli, kako bosta gospa Cimer in gospa Harms sedaj delovali v tem okviru. Najprej gospa Cimer. Hvala, predsednik. Hvala tudi za to, da ste že napovedali, da boste malce zaprli oči, ko gre za moj dodeljen čas. A ne, ne, narobe ste me razumeli. Moramo se odločiti, zakaj nam gre, da ohranimo status quo in napake in neustrezne rešitve v Evropski uniji ohranimo ali pa gre za to, da hočemo novo demokratično in socialno Evropo. To je temeljno vprašanje, ki si ga moramo zastaviti. Mi menimo, da je treba Evropsko hišo sanirati od temeljev na vzgor, ne pa samo malce z čiščenjem in pometanjem. Evropsko hišo je treba narediti takšno, da bodo v njej želeli živeti evropski državljani, davkoplačevalci in sicer z ustreznim okoljem, z trajnostnim razvojem in tako naprej. Treba je ustvariti perspektive za naše mlade ali se vprašati, delamo vse, da ne bomo ogrozili njihove prihodnosti. Verjetno ne. Tukaj v parlamentu, pa tudi drugod, slišimo ogromno obljub. Ampak nihče do sedaj ni jasno rekel, da je do sedaj je koncept Evropske unije, torej globalna konkurenčnost in predvsem globalna konkurenčnost naša prihodnost. In na ta način vedno znova ustvarjamo bremena za naše državljane, dolgove, ki jih nacionalni proračuni morajo nositi na ta način privatiziramo javno, družbeno eh, bogatstvo. Ampak tako ne gre več naprej. Če tega ne bomo spremenili, te perspektive Evropske unije ne bomo spremenili, se eh, vrtimo kot eh, mačka okoli vrele kaše in ne govorimo o pravih eh, težavah in ne vemo, kako v prihodnosti zapisati posliti ljudi. Kako lahko mladim resnično damo boljše pogoje življenja in študija? In če se, ne vpraš, če se vprašamo, kako to, da imamo sedaj vse več na, na, nacionalnih populističnih eh, zamisli, odkot izhajajo, morda tudi iz nas ne vem, a bomo še naprej uh, rdečo preprogo razvijali pred predstavniki teh eh, oskosrčnih politik. To velja za vse uh, ekstremiste in populiste. Ne vem, mislim, da teh desnih populistov ne moremo več sprejemati kot visokih gostov v naših hišah. Premalo sem slišala tega, kakšni so ukrepi proti treba je prvič demokratično oblikovati unijo, jo demokratizirati in mislim, da predlog, da bi v prihodnosti volili državljani člane komisije, ni dovolj. Gospod Juncker, izkoristite to priložnost in upoštevajte pobude evropskih državljanov. Noben predlog iz teh pobud do sedaj ni bil realiziran. Na ta način niste, ne spoštujete demokratičnih temeljev. Povejte, kako želite oblikovati Evropsko unijo skupaj z državljani. Mislim, da obstajajo potem tudi vprašanja, ki jih je treba zastaviti svetu. Vaš predhodnik, gospod Barozo, je v veliki meri prispeval k temu, da je vprašanje, kdo vodi Evropsko unijo danes, vprašanje, na katerega mnogi odgovarjajo z, ja, lobisti so tisti, ki vodi Evropsko unijo, ne pa politiki. Ne vem, ali bomo sedaj prekvalificirali Baroza v lobista. Prosim, naredite nekaj proti temu. In ne pozabite, da želijo državljani biti vključeni, sodelovati hočejo pri vseh teh procesih. Mnogi odgovori so danes apeli, In ta apel, poziv sem, je beseda, ki sem jo danes že slišala kar nekajkrat. Ampak koga vi pozivate, gospod Juncker? Mi moramo nekaj narediti, vi kot komisija morate nekaj narediti, ampak tudi svet mora ukrepati. Sedaj bo situacija morda drugačna. Brexit je bil referendum in kaj sedaj? Morda bi morali izkoristiti to priložnost. Govorimo o skupnem jamstvo za brezposelne. Govorimo o skupni minimalni plači v Evropski uniji in tako naprej. To so vprašanja, ki si jih moramo zastaviti. Tukaj pričakujemo od vas več, več konkretnega in potem se bomo sodelovali v tej razpravi z veseljem. Gospod Cimer, nehajte. Pa še nekaj. Nehajte. Vse države zlasti ne levico, postavljati v klub tistih, ki postavljajo zidove in ograje. Levičari nimamo nič s tem. V imenu skupine zelenih dobi besedo predsednice skupine Harams. Spoštovani gospod predsednik, spoštovane državljanke in državljani Evropske unije. Za mojo skupino je ne glede na trenutno razpravo Evropska unija s svojimi dosežki in s svojimi slabostmi edini odgovor na nacionalizem. In ker mi v Evropski uniji 60 let že ugotavljamo, da naše interese lahko skupaj bolje uresničujemo, da lahko naše vrednote skupaj bolje ščitimo, iz teh razlogov je ta Evropska unija za nas tudi odgovor v teh negotovih časih globalizacije. Vem, zakaj si gospa Mogherini in drugi želijo več pristojnosti v Bruslju, zakaj je ta želja velika, ampak eh, vse ob svojem času. Pripričana sem, da moramo najprej razpravljati ne o institucionalnih spremembah, temveč moramo danes predvsem zagotoviti in si nazaj pridobiti zaupanje v evropsko politiko in sicer z zelo konkretnimi ukrepi. Pridobiti moramo zaupanje ljudi ne le v Evropsko unijo, ampak v evropsko odprto, liberalno, pluralno družbo, kajti ravno to je tisto, kar je pod velikim pritiskom zaradi dogodkov v zadnjih letih. Kaj želimo zeleni? Želimo ukrepe za to, da bodo državljani lahko ponovno zaupali v skupno evropsko pot. V zadnjem letu smo bili priča tega, da ker je samo majhen delček ljudi, ki so na svetu na begu, eh, uspel priti do nas, no, na ta način smo videli, kakšen problem je ta globalni pojav begunstva. Čeprav smo bili sami tega deležni le v nekih homeopatskih odmerkih, In vse od tedaj vlada v Evropski uniji polarizacija evropske politike. In eh, tu in zdaj bi rada povedala, da bomo z našo skupino še naprej ustrali na stališču, da morajo države članice Evropske unije izpolnjevati svoje mednarodno pravne obveznosti za sprejemanje beguncev in da jih lahko bolje izpolnjujejo in tudi morajo bolje izpolnjevati. Ampak, eh, če se ozremo v smeri Afrike, če se ozremo v smeri Eh, Sirije. In če, če bi molila, bi molila za to, da bo to premirje držalo. Če pogledamo preko meje eh, proti jugu, vidimo, da tudi izven Evropske unije moramo storiti bistveno več in eh, bistveno več zanesljivih rezultatov moramo doseči. Dejstvo je, da če ne bomo našli boljšega koncepta za našo politiko do Afrike, če ne bomo imeli delojočega azilnega sistema in delojočega sistema priseljevanja, potem bodo ti problemi, ki smo jih spoznali v zadnjih eh, letih, kaj k malo prišli nazaj in takrat tudi v bistveno večjih razsežnostih. O solidarnosti v EU je bilo veliko govora danes in menim, da je solidarni odgovor na nesrečo drugih, ki jo doživljamo v tem času, nekaj, kar je bistveno teže poiskati, če Evropska unija na vznoter ni dovolj solidarna. vprašanje blaginje v Evropski uniji. Občutek, da rešujemo banke, šole in bolnišnice pa so v številnih delih eh, Evropske unije brez sredstev. Občutek, da naše meje ne delujejo, terorizem. Skratka, toliko različnih virov negotovosti je, s katerimi se moramo ukvarjati in to zdaj govorim v smeri Bratislave in vrha, ki nas tam čaka. Vsega tega ne moremo opraviti sami, tudi z našimi odgovori si ne smemo domišljati, da brez sodelovanja vlad eh, v državah članicah zadeva lahko funkcionira. Junkerjev investicijski načrt, o katerem ste govorili, je dober, ampak je preosko zastavljen. In kar zadeva brezposelnost eh, mladih, to je vse lepo in prav, ampak eh, na to potem dajati odgovore v smislu interrela, to gospod Weber mislim, da ni ravno prava stvar. Treba se je lotiti težav pakta stabilnosti v navezavi z davki in z brezposlenostjo, predvsem brezposlenostjo mladih. Zato mora iti. Eden velikih zelenih projektov za prihodnost, podnebna unija, je ključna. Če ne bomo čim prej ratificirali pariškega sporazuma in če ne bomo eh, resno šli v smeri večje učinkovitosti in obnovljivih virov energije, potem bomo v številnih naših državah le težko sprožili ekonomsko dinamiko, ki bo koristila vsem, ampak vse skupaj je treba dosledno premisliti. Dame in gospodje, zeleni smo vedno pripravljeni velike dosežke Evropske unije na področju varstva potrošnikov, varstva okolja, varstva narave eh, in eh, varstva podatkov zagovarjati in braniti. In to, kar mi pričakujemo in to, gospod Juncker, morate vzeti zelo resno skupaj s svojo komisijo. Te dosežke za državljane v pogajanjih eh, o CETI in TTIP-u, morate vzeti resno. Če tega ne boste branili in še nadalje razvijali, potem boste na tem mestu izgubili zaupanje voljivcev in to bistveno bolj, kot bi si želeli. Hvala lepa za pozornost. E Gospod eh, Farage v imenu skupine EFDD. Hvala lepa. Ta letna tradicija govora o stanju unije je seveda nekaj, kar je začel vaš predhodnik, gospod Barozo, in morda je zdaj dobra priložnost. Pripričam, da se vsi z menoj strinjate, da čestitamo gospodu Barozu za njegovo novo, dobro plačano službo pri Goldman Sachsu. Kaj ni to lepo? Karkoli se zgodi, gospod Junger, Junker, eh, fante bojo že za vas poskrbeli. Zdaj, ko sem prisluhnil temu, kar ste dejali danes do povdne, lahko samo povem, da me veseli, da smo glasovali, da Eh, gremo ven. Eh, jasno je, da se nobenih naukov ne bomo naučili iz Brexita, jasno je, da gre tu za običajen recept, še več Evrope in v tem primeru konkretnem še več eh, vojaške Evrope, Evropska vojska, skupna obramba in tu v tem zboru že ljudje govorijo, ja, vse američanov tu več ne bo in bomo morali sami s svojimi vojaškimi strukturami braniti Evropo. Ne vem, ali gre tu za projekt miru. To se mi zdi dokaj nevarna poteza in to tudi ne bo spremenilo hitre rasti opozicijskih strank v Evropi. To ne bo ustavilo držav srednje in vzhodne Evrope eh, pri tem, da bodo rekle ne migranskim kvotam. Gospe Merkel, mislim, da vas čaka še veliko drugih problemov. Kar pa zadeva Brexit. Ja, verjetno imate prav, ker ste nekoliko kritični do britanske vlade in strinjam se, ta bi se morala lotiti dela. Ampak dokaj jasna je, da se je Evropska unija lotila dela in ste že imenovali eh, vaše odvetnike, ki vas bodo zastopali pri tej ločitvi in eh, na strani Evropskega parlamenta bo Giefer Hofstadt tisti, ki se bo pogajal o brexitu. In če pogledamo na to stavbo in eh, si jo zamislimo kot nek tempel, potem je gospod eh, Verhofstadt visoki svečenik, fanatik. V bistvu je le en pravi nacionalist tu v tej dvorani in to ste vi, ker hočete zastave himne vojske, vi ste EU nacionalist. In iskreno povedano, menim, da je to imenovanje dejansko napoved, vojna napoved, kakršnemu koli razumnemu pogajalskemu procesu. Če se zatekate k dogmi, da je vzajemni tarifni dostop do notranjega trga, eh, za kar je potrebno zagotoviti tudi prost pretok ljudi, potem eh, nas seveda z gotovostjo silite v to, da dogovora ne bo in eh, da bomo šli nazaj k pravilom STO. In za Združeno kraljestvo to niti ni tako slabo, ker je to bistveno bolje in ceneje kot trenutni dogovor, ki ga imamo. Ampak za stotine tisočev nemških proizvajalcev avtomobilov in francoskih pridelovalcev vina pa je to potencialno slaba novica, ker mi smo njihov največji eh, trg, s katerim najbolj dobičkonosno trgujejo na svetu. In eh, trdil bi, da je to, kar potrebujemo, to, kar res potrebujemo, nek razumen pristop in da ta parlament končno prizna, da je naredil napako in da najdemo nekoga, ki mu je družno kraljestvo v bistvu všeč in da bo ta oseba vodila te pogovore. Hvala lepa. Das Wort hat jetzt äh V imenu skupine ANF pa besedo dobi gospa Le Pen. Ja, gospod Juncker. Redko slišimo bolj eh, medov govor, brez vizije, encefalogram je čisto raven, zdelo, zdelo se nam je, kot da poslušamo pogrebni govor. Razen mogoče dokaj uspešen humorni uložek, ko ste se predstavili kot uh, heroj boja proti uh, divji davčni optimizaciji podjetij. Ampak uh, vrnimo se k bistvu. Niste ničesar slišali in ničesar videli v smislu velike aspiracije naših ljudstev, da ponovno dobijo svojo svobodo. Gospod Weber je tudi dejal, da. Uh, to, kar hočejo ljudje, piše v časopisih. Nehajte brati časopise, poglejte, kako glasujejo mladi. In to vam eh, lahko povem zelo mirno, kajti v moji državi, v Franciji, je gibanje, ki mu eh, predsedujem, stranka prve izbire med mladimi. In eh, Brexit je v bistvu zdaj odpravil nek tabu. Britanci so dokazali, da je možno pustiti Evropsko unijo in še bolje, oditi iz nje s koristmi katastrofalne napovedi so bile laži. Združenem kraljestvu gre dobro, e, šok, ki ste e, vi upali, da se bo e, zgodil, je zdaj prinesel veliko zaupanje. Nobenega apokaliptičnega konca ni v Združenem kraljestvu. In vaša rašitev, ne glede na problem, ne glede na okoliščine, je vedno še več Evrope. Terorizem, priseljevanje, gospodarstvo, kmetijstvo, vedno računate na Evropo, da nas bo ščitila. Ampak eh, ta Evropa nas eh, v narekovajih ščiti, ampak v to nihče več ne eh, verjame. To ne bi bila neka magična rešitev, ampak moči nima. In upate, da boste s tem, ko odpirate šengenski sistem, gradili to, da bomo postali večja skupnost, ampak v bistvu samo podpirate eh, totalitarizem oziroma terorizem in eh, ne dovoljene migracije ter organiziran kriminal. Na jugu Evrope ste ubili gospodarsko rast, v likvidacijo ste postali številna podjetja in brezposnost je eksplodirala. In pred čem nas ščiti Evropa? Nas ščiti pred blaginjo? Zahtevate več Evropske unije, kljub temu, da ljudje tega ne želijo in eh, to tvega celo to, da se bodo napetosti povečale. Gospod Juncker, vidim, da res eh, sovražite referendume in pred čem nas brani Evropa? Pred eh, svobodo, pred demokracijo? Čas je, da, gredomo, da gremo korak naprej. Evropska ljudstva potrebujejo projekt za prihodnost in tega lahko ponudi le njim njihov lasten narod. Pustite narodom, da se osvobodijo postite jim, da sodelujejo med seboj, tako kot želijo, bolje kot preko Bruslja in eh, končno postanite demokrati in dovolite ljudem, da se sami odločajo o svoji usodi. Gospa Le Pen, gospod Coburn vam želi zastaviti vprašanje. Se strinjate? Gospa Lepen. Ali boste zahtevali tudi Frexit v bližnji prihodnosti in ali boste to zagovarjali v svoji predsedniški kampanji? Ja, spoštujem demokracijo in referendum mislim, da je najboljši izraz demokracije in zato že več kot štiri leta govorim, da ja bom organizirala referendum za to, da se bodo francozi lahko izrekli glede izstopa Francije iz Evropske unije. Besedo dobi predstavnica nepovezanih poslancev, gospod Donc. Hvala lepa gospod predsednik. Po demokratični odločitvi britanskega ljudstva 23. junija morata Evropska unija in Združeno kraljestvo opredeliti in zgraditi eh, nov odnos, ki bo obema v korist, odnos, ki temelji na sodelovanju, trgovini, varnosti in blaginji. In eh, to ni smiselno le za Združeno kraljestvo, ampak tudi za Evropsko unijo. Smo peto največje gospodarstvo na svetu, največje tržišče za nemške avtomobile in največji uvozniki francoskih kmetijskih proizvodov. Dejstvo je, da nas Evropa potrebuje in zdaj moramo skupaj delati in sodelovati na nov način v prid nas vseh. Združeno kraljestvo je velik narod, ki bo cvetel tudi samostojno, ampak Evropa je zaveznica in ta pogajanja se ne smejo končati v Evropi nesmiselnem pretepu. Za Združeno kraljestvo in predvsem za Severno Irsko predstavlja izhod iz Evropske unije veliki ziv. Mir, ki smo ga dosegli na Severnem Irskem, je bil deležen te podpore eh, v Evropski uniji. Naša meja bo postala nova zunanja meja in s tem ne smemo ustran vreči dosežkov, ki smo jih dosegli. In Severna Irska bo še naprej pogledovala proti Evropi eh, in svetu kot zgled regije, kjer sta demokracija in mir prevladala nad terorjem in strahom. Frau Kollegin Dodds, der Kolegica Dodds, gospod Tenok ima za vas vprašanje. Gospod Dodds, Severna Irska je modro glasovala, zato da bi ostala v EU, ampak preostali del države ni storil enako. Pravite, da bo zdaj nastopila prava meja med eh, Severno Irsko in Republiko Irsko in to vidite kot priložnost. In res me zanima, kakšna priložnost le to je, če pa bo to oviralo svobodno gibanje ljudi in blaga med Severno Irsko in Republiko Irsko. Kako boste vzpostavili to mejo, ne da bi ta predstavljala veliko nadlogo za eh, vaš del države. Hvala, gospod Tenok. Severna Irska res je glasovala za to, da bi ostala v EU, ampak sem zelo ponosna na to, da smo sestavni del Združenega kraljestva in Združeno kraljestvo kot celota je glasovalo za izstop iz Evropske unije in eh, to odločitev spoštujem in občudujem. Na Severnem Irskem imamo situacijo, kjer bo ta del države edini del države, ki bo imel kopensko mejo z drugo državo članico. Evropske unije. In to je izziv. Prepričana sem, eh, da smo že pred Evropsko unijo imeli ustrezne rešitve in eh, menim, da bomo to mejo lahko ustrezno obladovali, da bo napredek, ki smo ga dosegli, tekel še naprej. Hvala lepa v imenu sveta, dobi besedo minister Korčok. Hvala, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. Ponovadi govorim z tega mesta, ko zastopam svet, eh, kot verjamem, da razumete danes eh, tega. Ne morem storiti, kajti delo, ki ga je predsednik eh, Juncker tu orisal v smislu predlogov komisije, je nekaj, kar bo na mizah nas vseh v prihodnem letu. Kot eh, zastopnik eh, slovaškega predsedstva mi je veliko čast, da sem lahko tu v tem trenutku, ko smo poslušali nagovor o stanju Unije in lahko vam zagotovim, da se mi kot predsedstvo zavedamo nujnosti ukrepanja, da se uspešno soočimo z vsemi izzivi, ki stojijo pred Evropsko unijo. Teh izzivov se zavedamo in mislim, da mi ni eh, treba o tem govoriti na dolgo in široko. Če pa je En izziv tisti, ki ga moramo čim prej rešiti, je to izziv negotovosti. Sicer se bojim, da bo Evropska unija prstva, ki, prva, ki bo žrtev populizmu. In strinjam se s predsednikom Junkerem, da populizem problemov ne rešuje, temveč jih ustvarja. Prav tako bi rad povedal, potem ko sem prisluhnil predsedniku Junkerju, da je slovaško predsedstvo svoje prioritete utemeljilo na pravih eh, vrednotah. Osredotočiti se želimo na državljane in želimo preprečevati nadaljno fragmentacijo unije. Naslednja stvar. Številni ste omenili bližajoči se sestanek šefov vlad in držav v Bratislavi ta petek. Kaj je prvotna zamisel, na kateri sloni to srečanje? Zelo enostavno. Šefi vlad in držav so se srečali junija in eh, po glasovanju v Združenem kraljestvu so prišli do zaključka, da potrebujejo iskren odkrit pogovor o stanju unije in eh, o tem, kako poiskati ustrezni odgovor na to, kar se je dogodilo v EU in eh, v Združenem kraljestvu. Dejstvo je, da bomo tam slišali raznolika mnenja, ampak tega se ne smemo bati. Menim, da je na ravni šefov vlad in držav ta razprava že dolgo nujna in če bo to vodilo k temu, da bomo našli skupni jezik za naše odzive v prihodnosti, mislim, da bo to pomembna dodana vrednost. Prav tako mislim, da bo to začetek eh, nekega procesa premislika, ki se bo začel eh, kasneje. Mm, čez šest eh, mesecev bomo obeležili 60. obletnico rimskih pogodb in tu mislim, da so tri področje, na katera se lahko šefi vlad in držav sretočijo v prihodnih mesecih in tednih. Priseljevanje je prva stvar in hvala predsednike Junker, da ste pozvali slovaško predsedstvo, da tudi dela na iskanju rešitev, s katerimi bomo premostili oklevanje držav pri sprejemanju beguncev. Obenem pa menim, da je pomembno, da ustvarimo koncept, v katerem lahko sodelujejo vsi po načelu solidarnosti. Potem notranja in zunanja varnost, to seveda bo izrednega pomena. No in na zadnje, bolje moramo tudi komunicirati o Evropski uniji. Mislim, da je Jean-Claude Juncker to tudi zelo dobro povedal. No in na zadnje, gospod predsednik, slovaško predsedstvo, če želimo doseči otepljive rezultate in implementirati čim več teh odločitev, Eh, se zavede, da je osnova med institucionalni dogovor. To je prva zadeva, ki jo bomo skupaj eh, s komisijo obravnavali, ko bomo obravnavali pismo, ki ste ga posredovali premijo Ficu danes in proti koncu letošnjega leta. Upam, da bo predsedstvo lahko že pripravilo skupno izjavo s komisijo in parlamentom o zakonodajnih prioritetah. Gospod predsednik, veliko častno je bilo sodelovati pri današnji razpravi in hvala vsem za pozornost. <clears throat> Hvala. V imenu ELS dobi besedo gospod Royle. Gospoda predsednika oziroma gospodje predsedniki, najprej hvala lepa za to, da nas je predsednik komisije opomnil na to, kaj so temelji našega evropskega projekta in da smo tudi zelo natančno opredelili, kakšne so težave, pred katerimi smo in da je odgovor zelo konkretno lahko le v projektih, ki kažejo, da nam lahko uspe in da znamo. Še nekaj konkretnejših zadev bi povedal. Proti populizmu pomagale verodostojnost in verodostojnost pridobivamo kot prvo tako, da dokažemo, da se držimo lastnih pravil in lastne zakonodaje. In zato, kolegice in kolegi iz skupine socialistov, sem sodi tudi eh, to, da se držimo dogovorov v zvezi z paktom stabilnosti. Verodostojnost eh, pomeni tudi, da se držimo tega, kar smo se skupaj dogovorili. In tudi zato je pristojna komisija kot drugo. Treba je obrati stališče proti populistom, ne pa preprosto plavati s tokom. Treba je imeti lastno stališče, s tem pridobivamo na verodostojnosti. TTIP, CETA in ostalo. Mislim, da je naša naloga ta, da tisto, kar je dejansko prepoznano, tudi potem izpolnimo. In še nekaj. Rešitve morajo biti praktične, konkretne, ne pa samo neke obljube. Kaj ponujemo ljudem glede njihovih pomislekov o varnosti? Kaj res delamo? v smislu, da se varuje podatke pri izmenjavi podatkov. Kaj počnemo pri vstopu, vstopu čez mejo? Kaj počnemo z vidika krepitve naših zunanjih meja? Kaj počnemo z vidika obramne politike? Tu ne potrebujemo nobenih velikih modelov, ampak potrebujemo zelo konkretne korake. E, raje samo dva, namesto da vse čas samo stvari opisujemo. In še na zadnje. Rast v Evropi pomeni ne le denar, ampak pomeni tudi ustvarjati pogoje za to, da bodo podjetniki ustanavljali podjetja. In tu zamujamo, povsod v Evropi, tu je treba ukrepati, čeprav sploh ni tako težko, manj pravil in nima smisla urejati čisto vsake podrobnosti. Hvala lepa, gospa Rodriguez, da bi besedo. Ja, hvala lepa, gospod predsednik Evropa mora ostati plovilo v rokah evropskih državljanov. In zato potrebujemo načrt z boljšimi evropskimi rešitvami. V svojem nagovoru mislim, da ste izredno prispevali k tej usmeritvi, ampak Evropski parlament mora tudi obrati zelo jasna stališča in to s tem istim namenom. Zdaj mora Evropski svet ponuditi rezultate na prihajajočem vrhu, ampak v srčju tega načrta moramo imeti tudi zelo močan socialni steber, da bodo vsi evropski državljani lahko računali na enoten nabor socialnih standardov, delovnih pogojev in socialne zaščite. In ta socialni steber mora imeti na voljo močne inštrumente, zato da te standarde lahko uveljavljamo. Menimo, da mora Evropska unija ponovno postati stroj rasti in ekonomske konvergence. In eh, menim, da moramo storiti tudi več za to, da se gospodarska in denarna unija nadgradi. Gospa Trevesijos. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani predsednik komisije, gospod Junker. Eh, ne bi želel biti neuglajen, ampak ste star, utrujen, iztrošen in zato Evropsko unijo, eh, ki se sooča z neuspehi, ne morete nič drugega kot ponavljati te fraze in od vas seveda ne moremo pričakovati nič drugega kot eh, to nadaljevanje takšnih politik, čeprav ste danes eh, izkazali eh, nekaj zanimivih idej. Kriza evra se nadaljuje in vemo, kakšne so um, ekonomske posledice. V Južnji Evropi je izredno visoka brezposlenost med mladimi, eh, migracijska kriza, brexit, terorizem in Evropska unija še vedno nima zadovoljivih odgovorov na te probleme. Pravite, da želite politiko bolje razlagati. Ne, ne gre za razlage, gre za to, da vodite boljšo politiko preprosto. Evropsko unijo je potrebno reformirati in to sedaj in temeljito, če želimo, da bo ta Evropska unija v prihodnosti eh, preživela, če želimo našim otrokom resnično ponuditi odgovore za prihodnost. In eh, ne verjamem, da bo ravno gospod Farhofštad iz tako imenovanih vrst liberalcev eh, prava oseba, da zastopa naš parlament. Saj jaz bi bila rada o tem glasovala. In, morda izbrala koga drugega za voditelja teh pogajanj. On zagovarja centralizem tu v tej zboru. Pravite, da Evropa a la carte ne more biti, jaz pa mislim, da je Evropa a la carte ravno rešitev za prihodnost. Hvala lepa. V imenu Združene levice, gospod Ferrera. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod Juncker. Včeraj je Business Europe, Evropsko združenje delodajalcev, predložilo eh, svoje predloge glede prihodnega eh, vrha v Bratislavi. In tu gre za mm, prost eh, pretok kapitala. Isto je pri vsakem vrhu, isto je pri vsakem vašem nagovoru. Tako pač je pri evropskih institucijah in to so interesi, ki se jih zastopa. Ljudje skrbi za njihovo prihodnost, za njihovo delo, za plače. Eh, in eh, zato se zatekajo k suverenosti eh, svojih držav. Podobno je bilo tudi pri procesu proti portugalski. Evropa da, ampak Junkerjeva Evropa morda ni Evropa delavcev in ljudstva, ki želijo dostojno preživeti. In to je zelo jasna resnica, ki vam mora biti jasna. naslednji govornik. Dejstvo je, da Evropska unija ni popolna in eh, strinjam se z nekaterimi izzivi, ki ste jih omenili v stvarnih delovnih mest, povezljivost, eh, socialna pravičnost. Prav tako ste dejali, da mora Evropska unija opormočiti državljane in eh, tudi izkazovati solidarnost. No, škoti so glasovali za to, da ostanejo v Evropski uniji 23. junija in da skupaj delajo na skupnih projektih. Na škotskem zdaj ugotavljamo, kako obvarovati položaj škotske, še posebej, kar zadeva dostop do enotnega eh, trga. Škotska vlada tudi dela na tem, da bi prepričali britansko vlado, naj prizna demokratično voljo eh, škotov pri oblikovanju pogajalskega stališča, če bo to kdaj pripravljeno. In eh, upam, da bo sta Evropska komisija in svet tudi pripravljena ustvarjalno poiskati način, da se spoštuje demokratična volja Škotov. To bi bila prava solidarnost. Hvala lepa v imenu skupine EFDD, gospod Ferrara. Grazie, presidente. No... Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Gospod Juncker, pravite, da eh, Evropske unije primankuje Evrope in primankuje Unije. Danes smo govorili o idealni Evropi, o Evropi solidarnosti, govorili smo o odgovorih na potrebe državljanov. Ampak žal je ta Evropa še vedno eh, preveč oddaljena od tiste, ki jo dejansko živimo. Evropske politike so bile učinkovite pri reševanju bank, ne pa pri obladovanju migracijskih tokov ali pri zagotavljanju gospodarske rasti v vseh državah članicah. Evropska unija je tvorba, ki jo vidijo kot sistem evropske oblasti, kjer eh, lobiji usmerjajo odločitve in eh, Z tega vidika ljudje vidijo, da je prišlo do vrčevalnih ukrepov, da se zmanjšuje stopne demokracije, da se demontira socialna država, da se eh, spodbuja divja liberalizacija in eh, deregulacija trga dela, da se na ta način eh, dviguje stopnja revščina in neenakosti. Gre za družbeno-ekonomski razvoj prihodnjih generacij, gre za naše skupne dobrine in če ti ne bodo postali so, sodelujoči akter v oblikovanju teh politik, potem eh, ta Evropska unija ne bo preživela. Gospod Salvini je naslednji. Ma, l'ennesima farsa, l'ennesime parole. Veliko krat smo že slišali uh, iste besede, 3000 uh, eh, jih je utonilo v uh, sredozemlju, uh, veliko je brezposelnih. In tisti, ki menite, da smo največji sovražniki Evrope, nacionalisti in populisti, morate na zdravniški pregled. Eh, kajti eh, za večino evropskih državljanov je v največjo grožnjo predstavlja islamski terorizem, ki ga vi eh, pomagate financirati države članice uvajajo neumne sankcije zoper Rusijo in te eh, nastanejo na tisoče eh, evrov eh, in poleg tega negativno vplivajo na razvoj, potem dajemo nerazimno pomoč. Turčiji, eh, obsojate eh, vlade, eh, kot sta vladi Mačarske in pa Polske, ki sta bili demokratično izvoljeni in si zaslužita vse moje pohvale. In uh, državljani uh, več uh, ne morejo poslušati vaših besed, gospod predsednik, zato ni toliko pomembno, kaj uh, tukaj pravite, kaj ti uh, državljani se počasi prebujajo. Sedaj pa gospod Zoneboj. Hvala lepa, šef. Evropska unija se je spremenila. Ko sem pričel z izvajanjem svojega mandata, sem se želel eh, boriti za močno Evropsko unijo. Ampak eh, po eh, Brexitu in po besedah na račun Mačarske vam predlagam, da tudi Irski pokažete vrata. Eh, kajti eh, njihova vlada ne želi eh, denarja, ki naj bi ga izplačalo podjetje Apple. Zaradi tega pozivam irsko vlado, dragi predsednik vlade Irske, če še zmeraj verjamete v to, da bo Apple ustvaril nova delovna mesta na Irskem, potem lahko na to kar pozabite. Eh, Apple se ne bo eh, vrnil in zato prosim upoštevajte moj nasvet. Vzemite sredstva 13 eh, milijard evrov, to bo pomenilo više davčne prihodke za Irsko, lahko boste kupili še več iPhonov. To je situacija, v kateri lahko le zmagate. Poglejte na to kot na dobro steklenico viskija in na zdravje. In uh, gospod Juncker, uh, ali uh, bi prosim rekli gospodu Timmermansu, uh, da se ne upiše vsakih nekaj minut v svoj račun, kajti to bo predvsej znižalo stroške gostovanja. Hvala lepa. Tudi za to, da ste mi rekli šef. Najlepša hvala. Nisem vedel, da sem šef tako nadarjenemu človeku. Gospod Levandovski. Hvala lepa. Ne bilo ne vem kakšnega optimizma slišati v današnjem govoru o stanju unije, kajti ni razlogov za veselje, kajti duh današnjega časa, ta zeitgeist je eh, dokaj mm, slab in eh, ni nekih eh, velikih razlogov za praznovanje še za te obletnice in eh, ksenofobija je zelo prisotna in eh, emocije so tiste, ki eh, prevzemajo ljudi. Z odprtimi mejami bi lahko naredili velik korak naprej. Pionir populizma je bil Nigel Farage, ampak danes je v številnih državah na čudnem glasu. Dejstvo je, da se moramo prizadevati za varnost eh, z vedika meja, z vedika varnosti na trgu dela in to je izziv, s katerim se moramo soočiti. To, v to konfrontacijo moramo iti, kajti če bodo ljudje menili, da bodo več dosegli z nacionalnimi državami, je to iluzija, kajti ni nacionalnih rešitev za sodobne izzive. Tako da mislim, da je eh, tema vrha v Bratislavi prava. Namesto, da izkazujemo svoje eh, razlike, je mislim, da pomembno, da poiščemo skupni imenovalec in to je skupni odgovor na vprašanja varnosti. In eh, ta skupni imenovalec ni nikakor najnižji skupni imenovalec. Hvala lepa, gospod Levandovski. Poslanec Jurek ima vprašanje za vas. Izvolite. Hvala lepa, predsednik Juncker ni povedal niti besede o družini, o pravicah družine, ampak ravno kriza družine, kriza eh, rodnosti je tisto, kar povzroča eh, težave. Ne govorite o družini, zato ker tu gre za vzajemne obveznosti in o tem populisti ne morejo govoriti. Predsednik eh, Juncker je sam pisal besedilo svojega govora in ne mislim, da je tudi ustrezno ubral ton tega eh, besedila in odrazil in izrazil ozračje, ki vlada v Evropski uniji. Gospod Stanišev. Hvala lepa, gospod predsednik, predsednik Juncker. Imeli ste težko nalogo, da vodite Evropsko komisijo v eh, času, ko se je nepredstavljivo dejansko zgodilo brexit ali pa pomankanje solidarnosti pri spopadanju z eh, begunsko krizo ali pa na področju davkov, eh, to so le simptomi. Eh, če želite pozdraviti Evropsko unijo, se boste morali ukvarjati z vzroki. V petih letih Barosove komisije je socialna unija postala žrtev politike varčnosti. Kot ste bili, ko ste bili izvoljeni za predsednika komisije, ste obljubili, da boste to spremenili. Dejali ste, da Evropska unija potrebuje eh, socialno bonitetno oceno trojni A, ampak eh, to še ne zadostuje. Od vas pričakujemo jasen načrt ki eh, bo vseboval eh, svobodno eh, gospodarstvo in pa socialne standarde Evropske unije in ki bo poskrbel za uravnoteženost. Razmislite o mladih v Evropski uniji. Naša družina je predlagala jasen načrt, jasen načrt za mlade z štirimi ključnimi temelji. Zaposlovanje za več sredstvi, jamstvo za mlade, nisem slišal jasne zaveze, Eh, kultura eh, in pa zaščita otrok. Če se boste začeli boriti za te štiri temelje, potem obstajajo dobre možnosti, da eh, se bo Evropska unija ukrepila. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Zile v imenu EKR. Hvala lepa, gospod predsednik. Dejali ste, eh, da bo Evropa v prihodnih 18 eh, mesecih eh, dobila vse, česar si želi, manj varčnosti, več socialne zaščite in tako naprej. Evropska unija bo po izstopu Združenega kraljestva imela boljše možnosti za vzpostavitev unije kapitalskih trgov ali vam bo to dejansko uspelo. Eh, če ne, eh, potem se bo le okrepila neenakost v Evropski uniji in mladi bodo iskali svojo prihodnost drugi. Evropska obrambna politika, govorite o novem skladu, ampak eh, niste povedali, kako naj bi ta sklad deloval. Naše dejavnosti načrtujemo brez udeležbe Združenega kraljestva in potem je tukaj še Rusija ali boste eh, plačali izgube za proizvajalce mleka. Kaj pa situacija eh, na Krimu? Eh, nič niste dejali o tem. Hvala lepa, gospa Matijas. Hvala lepa. Govorimo o stanju v Uniji, ampak govoriti bi morali o konkretnih zadevah ne pa zgolj naštevati neke splošne smernice. Varčnost, eh, doseganje eh, ciljev, Nemčija je eh, presegla omejitev, kar zadeva zadolževanje, ampak vemo, da Nemčija nikoli ne bo eh, kaznovana. Francija je že večkrat prekršila pravila, kajti, eh, ampak spet ne bo kaznovana, kajti Francija je Francija. Portugalska pa je šla skozi program prilagajanja, ki je bil zares zelo težaven. Ampak primakljaj je še zmeraj previsok, presega zastavljene meje. In zoper Portugalsko bodo uvedene sankcije. Zakaj? Zato, ker je Portugalska pač Portugalska in o tem niste spregovorili v svojem govoru, gospod predsednik. Ali vas ni sram? Gospod Lundgren, za minuto. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Stanje v Uniji je predmet kritik, ne glede na to, kaj pravite. Evropska unija eh, razpada in vedno bolj izgublja zaupanje državljanov. In eh, do največje izgube zaupanja je prišlo v Združenem kraljestvu. To sedaj vemo po referendumu. In eh, želim vam. oziroma želim jim vso srečo pri osvoboditvi izpod jermena Evropske unije. Upam, da se bo podobno zgodilo tudi na eh, švedskem. Eh, govorite o tesnejšem sodelovanju na eh, vojaškem področju, na obrambnem področju. Švedska je bila zmeraj neodvisna, zmeraj smo lahko delovali kot posrednik, ampak temu boste naredili konec z tem tesnejšim sodelovanjem. In zaupanje državljanov bo zaradi tega še manjše. Evropska unija eh, je eh, bolnik eh, in predpisuje se ji zgolj zdravila za lajšanje bolečin. Gospod Vilimski. Evropska unija danes skozi vas, vaša usta opisuje svojo situacijo kot eksistencialno krizo. Britanci so se odločili, da bodo zapustili Evropsko unijo. Eh, v tem tednu naj bi bila obsojena Poljska z večinsko odločitvijo. Potem eh, je bil podan predlog, da naj bi Mačarsko celo izključili iz Evropske unije. Kaj se dogaja? Spomnim se, da eh, smo pred nekaj leti na tem kontinentu sodelovali, da je bilo vzdušje dobro sedaj eh, se je s centralizacijo eh, veliko tega spremenilo. Eh, imamo napačno monetarno politiko z evrom, potem napačno begunsko politiko. Torej, pozivam vas, da pravilno razumete rezultat na referendumu v Združenem kraljestvu. Odalite se od centralizacije, vrnite se k načelu pravne države k načelu subsidijarnosti in k uh, suverenosti držav članic. Najlepša hvala za minuto in pol, gospod Lamasur. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Končno načrtujemo vzpostavitev obrambne unije eh, in tega smo lahko le veseli. Eh, predsednik komisije, pravilno ste dejali, da so vojaške eh, kapacitete eh, le v službi zunanje politike, skupne evropske zunanje politike. In poglejmo si, kakšna je naša politika do Rusije. Eh, sporazum iz Minska sta izpogajali dve državi članici, ne Evropa, Ukrajina, situacija na Kaukazu, baltske države in nevarnost, ki jim preti. Eh, Rusija je pravzaprav tema, ki je ne obravnavamo v Evropski uniji. Po hladni vojni smo nesposobni govoriti z enotnim glasom, ko gre za Rusijo. In še drugi primer, Libija. Libija je država, iz katere prihaja največ eh, priseljencev. Postala je utrdba islamistov. Eh, ZDA, eh, Katar, eh, Egipt, Saudska Arabija eh, sodelujejo z določenimi državami članicami. Kje pa je Evropska unija? Evropska unija je prisotna pri humanitarnih akcijah v sredozemlju, vendar pa le sledi odločitvam drugih. Potrebujemo oziroma namenili smo dodatna sredstva, zato bomo, da bomo lahko eh, še naprej nadaljevali z eh, svojimi dejavnostmi, ne da bi pri tem sodelovali. Najlepša hvala, gospod Fleckenstein. Hvala lepa, gospod predsedojoča. Jaz bi rad izpostavil le en vidik eh, govora predsednika Evropske komisije. Državljanke in državljani Evropske unije imajo pravico do varnosti. Varnosti znotraj Evropske unije in varnosti izven Evropske unije. In zaradi tega Eh, gospod eh, Juncker, uživate mojo podporo eh, pri vašem predlogu za boljše sodelovanje obveščevalnih služb, za tesnejše sodelovanje pri obrambni politiki in pri vzpostavitvi strukturiranega sodelovanja na tem področju. Ampak vse to naj bi vodilo v večjo učinkovitost, ne pa v dodatno oboroževanje. In zaradi tega bomo lahko pričeli izvajati te dejavnosti le, če bodo države članice zagotovile za to tudi ustrezna dodatna sredstva. Nadzor na zunanih mejah, eh, nadzor nad tem, kdo vstopa in izstopa iz Evropske unije. Ja, to področje smo nekoliko zanemarili in storiti moramo več. Ampak jasno mora biti, da to ni rešitev naše begunske krize. To nam bo eh, pomagalo pri evropski krizi. Eh, kar zadeva premestitev beguncev znotraj Evropske unije. Ampak begunsko krizo bomo le, rešili le, če bodo vse države članice resno jemale e, svoje zaveze in če bodo upoštevale načelo solidarnosti. Vendar eh, pa eh, to pomeni, da bomo morali poskrbeti tudi za sredstva, za sklade, ki smo jih vzpostavili. Za minuto in pol, gospod Gonzales Pons. Gospod Juncker. Evropa je v slabšem stanju kot pred enim letom. Napadi v Franciji, v Nemčiji in v Belgiji, begunci, ki jih je vedno več, populizem, ki se krepi, eh, euroskepticizem, občutek, da vse skupaj več ne deluje. Inštitucije eh, delujejo, parlament deluje, komisija deluje, ampak kar ne deluje je solidarnost med državami članicami. In brez solidarnosti Evropska unija ne bo imela nič več kot le nekaj institu, inštitucij. Ne gre za nacionalistične interese. Solidarnost eh, pomeni eh, sodelovanje, pripravljenost pomagati drug drugemu. Tukaj gre za evropski način življenja, kot je dejal gospod Juncker, ampak tukaj gre za način življenja vseh državljank in državljanov. Za uh, nekatere to pomeni manj, za druge več. Solidarnost pomeni tudi, da se vse države članice držijo pravil, kar zadeva uh, Eh, primankljaj in uh, tako naprej in, vse, in da za vse veljajo enake sankcije. Poleg tega solidarnost pomeni tudi, da se zavedamo, da je množično priseljevanje skupen primer. Notranji trg to pomeni enotno gospodarstvo, ne pa 28 eh, posameznih gospodarstev. Solidarnost pomeni. Uh, 27 eh, za enega, eden za 27. Torej, eh, le na ta način bo lahko Evropska unija imela prihodnost. Zato vam čestitam za vaš govor in uživate mojo podporo in pa eh, podporo Španije. Najlepša hvala za minuto, gospa Fajon. Samo trenutek se upravičujem. Kolega, kolegica je dvignila modri karton. Ali sprejmate vprašanje, gospod Gonzales Pons? 30 sekund imate.

da eh, bodo ti ukrepi škodili najšipkejšim v naši družbi. Najlepša hvala, gospa eh, predsedujoča. Mislim, da se mora Španija držati pravil, tako kot tudi vse druge države članice Evropske unije. Če smo enotno gospodarstvo, potem moramo spoštovati tudi enotna pravila. Biti moramo pravični drug do drugega. Mislim, da ne bi smeli uvesti sankcij zopr Španijo, ampak Španija se mora držati pravil in zavez

Eh, predsednik, eh, vaš govor je bil še kako pomemben v tem eh, zgodovinskem trenutku. Sedaj vidimo luč na koncu tunela. Pričakujemo odgovornost in zahtevamo prevzem odgovornosti. Vidimo, kako upada zaupanje med državljani, zaupanje v Evropsko unijo potrebujemo uh, ambicije in uh, konkretne cilje. Sedaj pa še o nekaterih prioritetah. Uh, varčnost, uh, varnost, kar zadeva varnost, ja, seveda potrebujemo uh, okrepljene enote na evropskih zunanih mejah, vendar pa potrebujemo tudi skupno evropsko obrambno politiko. To je ključnega pomena. Če želimo ohraniti mir, in eh, mir je glavni dosežek tega evropskega projekta. Brezpaselnost, čeprav posebej eh, brezpaselnost med mladimi presega 20 odstotkov, v moji državi celo 40. Načrt za ulaganje je obrodil prve sadove. Dobro in eh, hvala, da ste dejali, da boste s prizadevanjem v tej smeri nadaljevali. Potrebne so naložbe v rast in zaposlovanje. Eh, poleg eh, tega eh, je potrebno zaščititi tudi vse državljane in njihove varčevalne vloge. Potrebni so hitri odgovori. Ne potrebujemo pogovorov in vrhunskih srečanj. Čas je, da se odločno odzovemo, gospod Juncker. Hvala lepa, gospod Van Brem, za minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Gospod predsednik, dejali ste, da želite eh, pozitivne predloge in eh, tako je tudi pravni. Ma smisla, da pademo v neke vrste kolektivno depresijo po brexitu. Iti je treba naprej eh, in uporabiti moramo svoje pristojnosti ter najti konkretne odgovore na konkretne izzive. Najbrž vas ne bo čudilo, da smo na vaši strani, ko pravite, da Evropa ni dovolj socialna. Boriti se moramo proti socialnemu dumpingu in rešiti situacijo na področju brezposelnosti med mladimi. To je že prav posebej pomembno, kajti mladi podpirajo evropski projekt. Poleg tega pa eh, podpirajo tudi gospodarstvo. Veliko je želja, veliko je eh, projektov. Vzpostaviti moramo novo industrijo, poskrbeti moramo za nova eh, delovna mesta, ampak za to potrebujemo tudi novo gospodarstvo. In če želimo dodatne naložbe, potem moramo poskrbeti tudi za naložbe v ta prehod v novo gospodarstvo. Najlepša hvala, gospod Zajer, za minuto. Najlepša hvala, eh, gospa predsedojoča. Gospod Junkar je govoril o varnosti in ta vidik je še prav posebej izpostavil. Prav je, da bomo imeli eh, komisarja za to eh, področje. Tudi parlament bi se moral začeti eh, okrepljeno ukvarjati s tem in vzpostaviti bi morali odbor za notranjo varnost. Vprašanje notranje varnosti so izjemno zapletena. In danes se osredotočamo predvsem na človekove pravice. O migracijah govorim kot mačarski politik. Naše stališče je pravilno, človeško, namesto, da bi se ukvarjali z mačarsko in polsko, bi morali pomagati beguncem tam, kjer se nahajajo. Poleg tega pa bi morali omogočiti hitro vračanje v domovino. Narediti moramo konec nezakonitemu priseljevanju, zaščititi moramo zunanje meje in sicer odločno, tako kot to počne Mačarska. Ne zdi se nam pravično, eh, da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 Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ne vem, kako je to, ta zgradba zgrajena, da niste slišali eh, pripombe o človešnosti. Kako lahko mirno gledate, ko se neka javna kampanja financira iz denarja davkoplačevalcev in eh, na njem se smehlja gospod Juncker eh, po napadu, kot da bi bil on kriv, da je prišlo do tega napada in potem govorite o človeškosti. No, 30 sekund je bilo in eh, malce ste celo prekorašili. Oprostite, nisem slišal nikakršnega vprašanja o tem. Hvala. Nadaljujemo z gospod Tomas. Merci, Lepša hvala, predsedujoča. Dovolite me, da citiram francoskega petnika, ki pravi, da ljubezni ni obstajala, samo dokazi ljubezni. In Brexit mislim, da kaže, da vaše izjave ljubezni Evropi ne zadostujejo, potrebni bodo dokazi. Uh, koliko let že državljani pričakujejo bolj socialno Evropo. Ni presenetljivo, da vanjo ne verjamejo več in kako se torej lahko eh, veselimo tega, da prihaja do blokad pri 80 odstotkih evropske zakonodaje. Mislim, da nam manjkajo proračunski dokazi eh, in to pomankanje sredstev vodi v zamrznitev ta razkorak med besedami in dejanji, med političnimi izjavami in proračunskimi sredstvi eh, bi se lahko spremenil, eh, če bi imeli pravo revizijo proračuna in proračunskih okvirov. Vsaka nova politična odločitev, kot te, ki ste jih danes napovedali, Eh, kar zadeva varnost, kar zadeva meje, kar zadeva obrambo. Vse to morajo pospremiti nova proračunska sredstva. Zavračamo zmanjšanje proračunov za raziskave in eh, naložbe v prihodnje. Tisto, kar pričakujemo, pa je financiranje jamstva za mlade, ki ste ga vzpostavili vi eh, in za katerega je komisija predvidela nič evrov v prihodnje leto. Gospod eh, predsednik, gospod predsednik sveta, pričakujemo pobude za vzpostavitev novih lastnih sredstev in pogajanja z vsakim parlamentom, ne pa z vsako državo članico. Hvala. Hvala, kolegi tukaj lahko sledimo tudi fleksibilnost, ampak vseeno moramo upoštevati čas. Sedaj ima besedo gospod Rangel. Hvala lepa. Spoštovana predsedujoča, predsednik Evropske komisije, rad bi vam čestital za vaš govor. Omenili ste najpomembnejše točke in prioritete v Evropski uniji, pa tudi konkretne ukrepe, ki so potrebni. Je pa eno vprašanje tukaj, ki ga želim zastaviti zelo sem znemirjen, kar se tiče populizma in pa euroskepticizma. Ampak v poročilih in na televiziji se vedno znova govori o tem, da je možno ukiniti tudi sredstva za Španijo in Portugalsko, vendar te države so se zelo žrtvovale in so tudi pripravljene dosegati cilj. Ampak, če je komisija mnenja, da je treba portugalsko državo kaznovati, potem mora poskrbeti za to oziroma mora videti to, da so državljani pa podjetja portugalske in da njih ne smete kaznovati s tem, da jim otegnete sredstva. In v Španiji na portugalskem to samo podpihuje populizem in tiste, ki so proti evropski družini. Hvala lepa. Za eno minuto gospod Weidenholzer. Evropska unija ni v dobrem stanju, ampak zato ne smemo biti škodoželjni. Nekateri kolegi sploh eh, ne morejo nehati tukaj slaviti svojega škodoželja. Nismo bili izvoljeni, da smo destruktivni, naša naloga je, da rešujemo probleme. Težave moramo vzeti kot izzive. Evropa je vedno zrasla takrat, kadar je obvladala svoje težave. Pri tem pa ne smemo gledati samo na očitne probleme, na eh, brezposelnost, begunce, recesijo in tako naprej, ampak moramo gledati naprej. Zelo pozitivno se mi zdi, gospod predsednik Juncker, da ste tudi dali širok prostor za digitalno prihodnost. Digitalna prihodnost je nekaj, kar lahko obvladamo le evropsko in digitalni notranji trg je naš najpomembnejši projekt, zagotavlja delovna mesta. Pri svežnjo varstvu podatkov smo videli, da mi kot evropejci lahko postavljamo globalne standarde. Hvala gospa predsedujoča gospod predsednik gospe in gospodje gospod predsednik juncker s vašim opisom stanja in z vašim konkretnim akcijskim načrtom ste izpolnili naša pričakovanja ker ste poimenovali um, nujne točke. Naš težav, naša težava pa je ravnanje nekaterih politikov z okoliščinami, z strahom ljudi in z skupnimi sklepi Evropske unije. Gre za neiskrenost eh, preštevilnih vlad do svojih državljanov. Moramo se soočiti s temi strahovi, namesto da pokleknemo pred njimi. In nacionalizem je tisti, ki vodi do neverodostojnosti eh, Evropske unije. Vrh v Bratislavi mora biti dejanje k solidarnosti, mora biti pomeniti preobrat. Sedaj mora se nekaj zgoditi v Evropski uniji za več varnosti, za več pravičnosti v obdavčitvi. Eh, za digitalni notranji trgi, za porazdelitev beguncev, za zaščito zunanjih mija in za skupno migracijsko in zunanjo politiko. Corbett, minute, Gospod Korbet, za eno minuto. Multiple... Gospa predsedujoča, številne težave pestijo. Evropska unija in Brexit je ena od njih. To bo mati vseh ločitvenih postopkov in če bomo preveč hiteli, bo to poraz za obe strani. Toliko stvari je treba razrešiti in vsak dan odkrijemo nove, ki jih eh, nikoli niso omenili v kampanji za izhod iz Evropske unije. In eh, britanska vlada še ni sprožila 50. člena, kajti zaenkrat še vedno ne vejo, kaj želijo narediti v zvezi s temi vprašanji. In največje je, ali želijo skušati zavarovati svoj položaj v enotnem trgu, ampak potem morajo seveda sprejeti tudi vsa pravila za notranji trg, ali pa želijo popolno zapustiti Evropsko unijo in uvesti tarifne overe. To je zelo težka izbira in po kateri poti bo vlada, po kateri koli bo vlada šla, bojo posledice zelo velike. In tisti, ki so želeli, da Britanija zapusti Evropsko unijo, bodo upravičeno rekli, da to ni prava pot, če ne bojo popolnoma zapustili notranji trg. In tako na nacionalni kot na evropski ravni so pozivi, da se zadeva premisli vedno večji. Hvala lepa. Gospod Šmit, imam modro kartico za vas. Sprejemate. Izvolite 30 sekund. Gospa predsedujoča, hvala. Hvala tudi gospodu Korbitu, da je izrazil svoj uh, evropski duh. Pridružujem se uh, njegovi oceni o neiskreni kampanji za izhodu, ki ne bo mogli nihče izpolniti. Ampak Ali se strinjate z mani, da potrebujemo nek skupen britanski pristop, ki bo vključeval London, Gibraltar in Škotsko in druge? In tudi časovnica mora biti fleksibilna, zato da bomo lahko dosegli nek skupni položaj za, evropski, za odgovore na evropska vprašanja. Eh, strinjam se v celoti, da je ta situacija vzpostavila številne probleme, ki jih prej nihče ni raziskal in predvsem pa jih nihče ni omenjal od tistih, ki so želeli Britanijo izvleči iz. Evropske unije. Moramo narediti najboljše iz te grozljive situacije. Vsi morajo pri tem sodelovati, posamezni deli um, Britanije in pa Evropa. In moramo predvsem izpostaviti, kaj Brexit zares pomeni, namesto da se samo govori o tem, da bo to um, krasno in da bo to raj. In uh, marsikdo v Britaniji pravi, da bi rad ponovno razmislil o tem. Hvala lepa, gospod Šujica, za eno minuto. Lepo. Hvala lepa. Ponovila bom besede našega predsednika gospoda. Weberja, da je treba prenehati populizem proti Bruslu. E, naloga naši, nas politikov je, da prenašamo dobre vesti iz Evropske unije. Želim se zahvaliti za govor gospodu Junkerju. Ne gre samo za angažiran govor tu v Bruslju, temveč tudi v nacionalnih parlamentih moramo to storiti. Vsi e, se moramo potruditi skupaj. Mogoče je Evropa eh, malo čudna po Brexitu, vendar ni ogrožena. Eh, Evropska unija ne more Eh, sama zagotoviti tega zaupanja, sem za skupno zunanjo in varnostno politiko, to se ne more reševati samo v Parizu in v Berlinu, temveč eh, tudi v Madridu in v Zagrebu. Naš kolega Andrej Plenković bo novi hrvaški predsednik vlade in prepričan sem, da bo tudi Hrvaška prispevala k novi eh, zunanji in varnostni politiki Evropske unije in kot novo, nova članica bomo angažirano pomagali. In še en stavek, hvala za to, da želite, da bodo delavci dobili enako plačo za enako delo. To je na enakem mestu, to je načelo evropske solidarnosti, za katerega se toliko zauzemamo in pravite, da je beseda solidarnost čestnajstkrat omenjena v evropski pogodbi. Hvala. One minute, Madam Toya. Hvala. Grazie. Hvala. Mi, ki se vsak dan ukvarjamo z Evropo, prav gotovo nismo junaki in je naloga, ki je večja od naše. Vendar od naših odločitev bo uh, odvisna prihodnost. Um, čez nekaj let bomo vedeli, ali je Evropa izšla iz te krize močnejša, kot je bila. Gospod Juncker je na to opozoril. Naša odgovornost danes ni povezana samo z vsakdanjem političnim življenjem, temveč predvsem eh, tudi s tem zgodovinskim trenutkom. In, um, um, Torej, ne gre samo za brexit, ne gre samo za druge eh, pomembne politične odločitve. Moramo seveda zagotoviti tudi na področju gospodarstva, da pakt ni nekaj eh, eh, nespremenljivega, da potrebujemo določeno prilagodljivost. In če se ta pakt uporablja, pa pametno, potem eh, se s tem ne izgubi verodostojnost, temveč zaupanje med državljani bo, se bo povečalo. Um, davčna enakost. Eh, treba se je predvsem odločno boriti proti davčnim utajam in predvsem tudi socialna enakost, potem skrb za brezposlne. Uh, evropska socialna politika, dokazati moramo in vi ste povedali, in jaz vam tudi zaupam, vendar dokazati moramo, da se ukvarjamo se predvsem s pravico do dostojnosti vsakega posameznika in moramo dokazati, da bo ta socialna Evropa tudi izvedljiva in to bo pomemben stebr evropske politike. Gospod Bulman, eno minuto. Herr Kommissionspräsident, Gospod predsednik komisije, upravičeno ste rekli, da marsikaj v Evropi ne deluje tako, kot bi moralo. In na številnih področjih pogrešamo potrebno solidarnost. Tudi če v naši skupini upravičeno rečemo, imejte pogumno agendo, pojdite naprej, Evropa naj bo pogumna, odkrita, vemo, da vse ne gre, da so številne zadeve nacionalno blokirane. Govorite o inteligentnih pravilih in jaz bi ponovil predlog, ki ga je dala moja skupina pred petimi leti v paktu o rastni stabilnosti. Mora biti razlika v tem, ali neka država aktivno se bori proti brezposelnosti mladih ali pa se strogo drži nekih eh, administrativnih postopkov. In mora biti razlika, ali neka država aktivno investira v napredne tehnologije ali pa financira kameno dobo. Mora biti razlika, ali neka država pomaga solidarno beguncem ponuditi novo domovanje ali pa se opera in ni, ne premakne niti prsta za to. In mislim, da je to veliko potencijala za kreativnost. Naša eh, finančno-politična pravila moramo spremeniti, zato da lahko komisija tudi inteligentno vodi. To je tudi poziv naše skupine in tu čakamo na predloge. Hvala, sedaj pa za eno minuto, gospa Garcia Perez. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Evropske vrednote se izgubljajo, nacionalni egoizmi rastejo, cilji niso jasni, kriza se nadaljuje, to je povzetek eh, današnje Evrope. To je obžalovanje vredno, ampak to lahko spremenimo. Skupaj si moramo prizadevati za rešitev Evrope, le tako nam lahko uspe gospodarska kriza, migracijska kriza, begunska kriza, vsega tega se lahko lotimo le skupaj. In sedaj je prišel trenutek, ko Evropska komisija pod Junkerjem, ki jo vodi, lahko pokaže svoj obraz in lahko pozove k odgovornosti tiste, ki vedno se blokirajo. To mogoče ni vedno zelo udobno in niti neprevidno, ampak potrebujemo socialni stebr, potrebujemo bolj pravično davčno politiko, pravice za delodajalce, uh, ne moremo kar blokirati skladov za Španijo in Portugalsko. Želimo sodelovati z vami, če boste sprejeli naše predloge in upoštevali vaše dolžnosti. Ne moremo dopustiti, da evropske sanje kar zatonijo. Evropo moramo spremeniti in v to moramo verjeti. Hvala lepa. Sedaj pa postopek, ko imite pozornost predsednika in imamo veliko kolegov, ki so se prijavili. Je to catch the eye ali modri karton, gospa? Modri karton. Catch the eye, dobro potem dajem besedo gospodu Kijoto še za eno minuto in zelo stroga bom glede minute. Hvala. What, what was the name? Yes, sorry, your, it's your sir, yeah. <laughs> Vi ste bili mišljeni, gospoda. Nisem hotela reči gospod 584, gre za moje izgovorjavo. Imate eno minuto. Hvala lepa. Glede vseh problemov potrebujemo konkretne pobude. Predlagam dve. Prvič je treba pojasniti, kakšne so naši odnosi z Turčijo. Turčija je pomembna država, s Turčijo moramo sodelovati, ampak na drugi strani pa ne smemo misliti, da bo Turčija vstopila v Evropsko unijo. Dokler to ostaje odprto, bomo imeli to brexit dinamiko. Morda obstaja to tudi v drugih državah, kajti te so mnenja, da država kot je Turčija s toliko nedemokratičnimi eh, značilnostmi ne sme biti del Evropske unije. Drugič, moramo povišati evropski proračun. Eh, V preteklih letih je šla tendenca v drugo smer. Potrebujemo digitalizacijo evropskega gospodarstva, potrebujemo raziskave, inovacije in modernizacijo in pomemben program za zaposlovanje mladih. Sam mnenja, da nam lahko uspe, vprašanje pa je, ali to sploh želimo. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Lopes Aguilar za eno minuto. Hvala, predsedujoča gospod predsednik. Rekli ste, da nam ne gre bolje kot pred enim letom in odkar imamo tudi, odkar obstaja ta razprava o stanju Evropske unije, ki jo vedel Boroso, dejansko ni hujšega kot je Brexit. Ni več solidarnosti. Slišimo samo besede, katerim ne sledijo dejanja marsikaj se govori, ampak dejanje treba tudi izvesti. Treba je pokazati strast, več kot ga kaže ta Evropski parlament. To je zelo rahitična rast in Junkerjev načrt ne deluje. Brezposobnost mladih, jamstvo za mlade se ne koristi. Zadožitve solidarnosti se ne upoštevajo. Španija in Portugalska naj bi spet dobili neko kazen. To pomeni, da državi, ki sta evropsko naravnani, sedaj tudi se boste drugače obrnili. Moramo biti odgovorni tudi v begunski krizi, potem referendum na Mačarskem. Marsikaj se dogaja, ampak Evropska unija ne sme zamuditi v svoje vodilne vloge. Hvala. Verjetno ste opazili, da imamo tehnične težave z uro, zato bomo tukaj merili čas, če se to ne bo popravilo. Gospa Ford. You, Hvala, gospod Juncker. Omenili ste umor Haridasveka in tak zločin je grozljiv in šest ljudi je bilo zaprtih. Gospod Juncker, niste pa omenili stotine lokalnih prebivalcev, ki so združeno tudi obsodili ta zločin. Velika večina Britancev želi mirna pogajanja za prihodnost Združenega kraljestva. Veliki razkoli so med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo. Če bomo prisiljeni izstopiti iz Eh, notranjega trga bodo posledice za celo Evropo hude. Pogajalci na obeh straneh rokavskega priliva si morajo vzeti čas, da bodo to naredili pravilno. Gospa Đorđeva, odlično bi vam šlo pri Združenih narodov. Minute, Hvala za eno minuto, gospod Maščukla.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 To se kaže tudi z neučinkovito rešitev za migracijsko krizo. To gre za situacijo, kjer večina državljanov v Združenem kraljestvu ne vidijo prihodnosti v Evropski uniji. Gre za razlike med severom in jugom. Nobena od teh kriz ne, ni nujno pogubna, ampak moramo razumeti vzroke za njo. Moramo reči Bobu Bob in reči, da so to izvali konkretni ljudje in treba je imenovati te ljudi in povedati, kdo je delal napake. Predsednik komisije bi moral res premisliti, ali lahko vodi EU iz krize ali pa odstopi. Hvala. Gospod predsednik, stanje unije je analogno. Pred dvema letoma sem pravzaprav glasovala za vas, ker ste nam kot glavno prioriteto obljubili reforma avtorskih pravic, ki bi odstranila meje in ki bi mobilizirala digitalni potencial in kjer bo vse laže razumljivo. Danes komisija predstavlja točno nasprotje. Skoraj se niste dotaknili nacionalnih razlik v uh, avtorskih pravicah in pravite, da je treba tudi avtore plačevati v povezavi s svojimi članki. Ne. Uh, vse skupaj postaja še težje. Ta podjetja še težje konkurirajo na mednarodnem trgu in vse skupaj vozi, vodi do manj raznolikosti in več administracije. In parlament je vse to že večkrat zavrnil. Hvala, gospod Epitidejoš, za eno minuto. Eh, Hvala, gospa predsedujoča. Kar je gospod Juncker pravkar povedal, je ponovitev analiz filološkega in literarnega značaja, ki smo jih že slišali. Njegove ambicije so nedosegljive. Kako lahko dosežemo združitev Cipra, če Turčija sploh ne priznava Cipra, Evropa pa nič ne reče? kako lahko Evropska unija gre iz krize, če je zunanja politika enaka kot zunanja politika ZDA. Kako lahko evropski življenjski standard ohranimo, če pa je v Grčiji in drugje na tisoče muslimanov, ki trdijo, da želijo vesti svoje navade povsod. In kako lahko zaposlujemo mladi, če pravite, da morajo priti talentirani mladi iz tretjih držav? In edino, kar lahko počne Frontex na morju, na mejah grških, je to, da je cestni policist za tiste, ki pridejo v Grčijo. Potrebujemo spremembe evropskega prava, ampak na podlagi interesov držav, ne pa na podlagi obsesi v Evropski uniji. Hvala lepa. S tem je zaključen postopek, ko imite pozornost predsednika. Za komisijo ima sedaj besedo gospod predsednik Junkar. Izvolite. Gospod predsednik, gospod in gospodja prisrčno se zahvaljujem za to razpravo. Tudi zato, ker ste povedali pozitivnega o komisiji. Negativnega nisem preslišal, vendar se ne morem odzvati na vse te točke. Pogosto to niso bili argumenti iz časovnih razlogov, se ne morem odzvati na vse. Zahvaljujem se za široko podporo velikih političnih skupin v tej hiši. V zvezi s Turčijo želim povedati besedo ali dve, kajti to eh, tega nisem mogel obravnavati v svojem govoru. S Turčijo smo še vedno v intenzivnih pogajanjih, kar zadeva bizumsko vprašanje in želim ponovno pojasniti, da bo do liberalizacije bizumov prišlo samo, če bo Turčija izpolnila vse, pogoje za to, pri čemer pa bi pozval nas vse, da v nekaterih točkah um, smo bolj potrpežljivi, kajti treba je rešiti težka vprašanja v Turčiji in prepričan sem, da se bo to reši, eh, zgodilo, vendar mogoče ne v predvidenem časovnem roku. Eh, Brez, na primer, reforme zakona o boju pri, proti terorizmu ne bo možno odobriti liberalizacije vizumov in ne bo možno, da bi določili nek datum, kdaj bi to začelo veljati za Turčijo. Veseli me, da ste se skoraj vsi zauzeli za krepitev socialnih pravic v Evropski uniji. Vi ste, da eh, je postopek posvetovanja v teku v zvezi s tebrom o socialnih pravicah. Počakali bomo na rezultatih posvetovanj in potem bomo pripravili predloge. Hvala tudi za to, da je naše opozorilo na to, da naj se podvojijo sredstva Evropskega naložbenega sklada, da je ta predlog bil podprt. Svet eh, in komisija morata storiti vse, da bomo prišli do odločitev, do odločitve in vse. Eh, to velja tudi za digitalno agendo. Tudi tu moramo tesno sodelovati. Še enkrat najlepša hvala, gospod predsednik, za to razpravo. Sedaj pa še zadnji krug tej razprave in začeli bomo z neopisanimi poslanci, z gospodom Zarjanopolosom. Hvala. Gospod Juncker, priznali ste, da da je v Evropski uniji danes slabše kot v preteklosti. Brezposelnost je visoka, kmetje ne morejo živiti od kmetijstva, kriza beguncev se, se zaostruje v Grčiji in tudi drugod. Rekli ste, da Unija sicer ni v nevarnosti, vendar da so narodi v nevarnosti. In sedaj ste se tudi izrekli za to, da bi intervenirali v Afriki in na Bližnjem vzhodu. To bo povzročilo nove žrtve. Um, žrtve so že, begunci v Grčiji se ne morejo, ne, ne morejo vrniti. Eh, predlagate tudi eh, pravično obdavčitev za velike koncerne. Eh, Cipras, nekateri drugi zahtevajo stabilizacijo oziroma fleksibilizacijo pakta stabilnosti. Ne zahtevajo izboljšanja plač, temveč več dobička. Torej, vi želite zatriti ljudi in naroda. Evropske unije ni možno izboljšati, kapitalizem prinaša samo žrtve. In če je tako hudo, tega ni možno izboljšati, temveč to je treba enostavno eh, odpraviti, uničiti. Gospod de Graf, gospod predsednik, ta Evropska komisija nikus svojim nalogam, kajti evropski državljani so izpostavljeni islamskemu terorizmu in nasilnim islamistom. Podpira napačne režime neonaciste v Ukrajini, oblast, palestinsko oblast in režim v Ankari, zato ker eh, uničuje evropsko demokracijo, ker eh, eh, je veliko ljudi brezposelnih in državljani plačujejo. Zato Evropska unija ni primirna in tudi komisija na gospod Juncker mora odstopiti, če tega ne bo naredil, pa naj izvede naslednje. Nobene liberalizacije vizumov za Turčijo, nobenega prevzima nadaljnih migrantov in migranti, ki so tu, te je treba vrniti. Nobenih nadaljnih pristojnosti za Brusl, eh, pristojnost hkrati je treba brniti nacionalni ravni in predvsem ne nadaljne um, instrumentalizacije EU, gospod Farage. Večkrat sem rekel, da ne bo evropske vojske, da ne bo uh, neodvisne obrambe sile, ampak zdaj smo že spet slišali, da naj bi do tega prišlo. In najbolj zanimiv komentar ni bil gospod gosp Junkarjev, ko govoril o sporednih. Um, strukturah, temveč gospod Verhofstadt, ki je rekel, da se lahko umaknejo ZDA in mi bomo prevzeli te naloge. In to bi vodilo do konkurence. In če imate vojaško silo, potem postaja argument močnejši, da se to uporabi. In gospod Verhofstadt v Libiji in tako naprej ste ja, tudi bili za to, da se upletemo vojaško. In uh, vedno govorimo o spravi, o miru, ampak to, kar smo slišali danes, je zelo nevarno. In sprašujem se, če bi bili referendumi po, v Evropski uniji, ali bi to res eh, tudi uh, potrdili. Jaz mislim, da ne. Za zelene dobi besedo gospa Harms. Hvala, gospod predsednik. Uh, Tudi jaz želim nekaj dopolniti v zvezi s Turčijo. Skoraj vsak dan se pogovarjam s kolegi iz Turčije, pa tudi iz Ukrajine. In mislim, da je nekaj še vedno zelo potrebno. Um, spoznati moramo, da demokratičnega razvoja ni mogoče doseči od zunaj v teh državah. Vendar naša dožnost je, da pomagamo demokratom v teh državah pri vzpostavitvi pravne države in pri razvoju demokracije, da jim pomagamo še naprej v Ukrajini in v Turčiji. In te obveznosti se ne moremo, od, se ne moremo odpovedati. Gospod Faraž, vi eh, nas mirjate kot nacionaliste. No, moram reči, jaz sem bila zelo žalostna na odločitvijo, da želijo Britanci zapustiti Evropsko unijo. Vi ste tisti, ki je prepričeval Britance, da eh, je laže sprejeti jutrišnje izzive, eh, Ehm, z vrnitvijo v preteklost, ampak nekaj vam lahko napovem. Ta pot nazaj v preteklost eh, se nikoli ni iztekla dobro. Prihodnost v Evropski uniji, prihodnost na tej celini bo dobil tisti, ki eh, tvega to skupno prihodnost, kajti boljša prihodnost na tej celini se je začela s tem, da smo si upali storiti ta skupni korak. In pravzaprav se mi, mi zdi žalostno, da moram to kot Nemka povedati britanskemu nacionalistu. Das Wort hat jetzt. Besedo za skupino GUE dobi gospod Cimer. Dve pripombi. Ne verjamem, da se državljani in državljanke počutijo ba, bolj varno, če EU uh, eh, nastopa kot da bi bila močna. Mislim, da bodo državljani imeli, se bali, da bomo še hitreje vključeni v neke vojaške konflikte. In druga pripomba. Govorili ste o PNR in o varstvu zasebnosti. Kakšno pa je vaše stališče v zvezi z napovedjo generalnega branilca, da je sporazum PNR z ZDA v nasprotju z listino o temeljnih pravicah EU? Eh, e um, ali ne bi eh, morali povedati, da moramo ponovno odpriti pogajanja s Kanado. Za liberalce dobi besedo gospod Verhofstad. Zelo kratek bom, gospod predsednik, ker je Pika Harms je bila šokirana nad besedami, ki jih je uporabil gospod Faraš. Jaz nisem šokiran. Gospod Faraš je kot eh, alkoholik, ki Eh, se um, razburja nad tem, da, nek pijanc, eh, da je nek pijanc v pubu. Um, to je njegov problem in pravzaprav je to smešno. Vendar smešno je na eni strani, na drugi strani pa ne. Kaj ti realnost je ta, da za nacionaliste in populiste, populiste ne gre za brexit, ne gre za interese britanskega prebivalstva in predvsem ne za interes britanske industrije, temveč za uničenje Evrope. Gre za uničenje Evropske unije. To je njihova agenda in zato on še vedno sedi tu v tej hiši. In eh, popolnoma smešno je, eh, če rečemo, eh, da um, rabimo evropsko obrambo, če ameriški um, predsednik sam pravi, da moramo sami prevzeti odgovornost za našo celino in da ne more vedno ameriška vojska poskrbeti za to. Dobro, kritizirali ste uh, operacijo v Libiji, to razumem, bili ste dober prijatelj vseh avtokratov na tem svetu, vključno z gospodom Putinom in gospodom Gaddafijem. Ja, Gospod Verhofstadt, gospod Kava vam želi postaviti vprašanje. Gospod Kava, prosim. Karva vam želi postaviti vprašanje, prosim. Hvala, gospod Verhofstadt. Ali vi ste za tesnejšo vojaško sodelovanje v EU? Um, um, Švedska, Avstrija um, in um, Irska stan, so neutralne države. K kako pa naj se one vključijo v to? Torej, jaz ne vidim nobenega nasprotja med um, Evropsko obrambo in Severnoatlantskim um, zavezništvom. Um, torej, to naj bi bil evropski stebr, Eh, obrambe. In to je na vsak način pomembno in sicer, da spet pridobimo eh, tudi nadzor nad eh, sosedstvom. Kolegice in kolegi, prosim vas, da sedete. Tisti, ki so še zunaj na hodnikih, oziroma ki tu v hodnikih se pogovarjajo, prosim, da zapustijo dvorano in nadaljujejo pogovore zunaj ali pa da se mirno usedejo. Za skupino EKR dobi besedo gospod Kamal. Hvala. Pravzaprav je lepo, če lahko govorim eh, za gospodom Verhofstadtom, ker smo, eh, odkar smo ga prehitili na volitvah, sem vedno govoril pred njim ampak ne pravim, da, tu, eh, da je to razlog za nacionalizem, ampak če ne, eh, pazimo na skrbi državljan, državljanov, če eh, govorimo samo o integraciji, ne pa o pravi brezposlenosti, potem jih ljudi vedno bolj prepuščamo populistom. Združeno kraljestvo bo zapustilo Evropsko unijo, ampak potrebujemo drug drugega za nadaljni razvoj. Še naprej bomo sodelovali mój potrebujemo um, politiko za varnost, za zaposlovanje. Um, in sicer v interesu držav, vseh državljanov. Ampak to, kar smo slišali danes, eh, je bila ponovitev istih besed, ki smo jih slišali tudi že v preteklosti. Za socialno-demokratsko skupino dobi besedo gospod Pitela. Hvala. Uh, Um, moram reči, da ko slišim kolega Faraža in kolegico Le Pen, ostajam brez besed. Oni pravijo, pomagajte nam uresničiti Brexit. Bili so prepričani in zahtevali so odločno Brexit, eh, Le Pen, Frexit in potem niso v stanju, da eh, to izvedejo in potem napadejo gospod Verhofstadta. Ampak vi ste ti. Uh, zlodeji, ki ste svojimi lažmi prislepili britansko prebivalstvo in so eh, sprejeli odločitev, ki škodi britanskemu prebivalstvu in Evropski uniji. Drugo vprašanje. Revščina, neenakost, socialni dumping, ra, eh, trajnostna rast. To so naše prednostne naloge. Hvala, gospod predsednik Junger, kajti to so tudi prednostne naloge komisije. Potem danes dopovdem, gospod Juncker, ste govorili o um, uniji kapitalskih trgov. Uh, imamo uh, unijo trgov, potem bančno unijo, unijo kapitalskih trgov. Moramo storiti vse, da bomo imeli politično unijo. Uh, politično unijo Evropske unije. To je naš velik izziv, rekli boste, pitela sanja. Ampak sanjati moramo, da realiziramo najboljše stvari in moramo imeti dovolj moči, ki eh, prihaja iz enotnosti. Eh, Evropska komisija in Evropski parlament, tako kot je povedal Delor, z roko v roki, če smo skupaj, lahko zmagamo in lahko uresničimo tudi svoje sanje. In za Evropsko ljudsko stranko dobi besedo gospod Weber, gospod predsednik, predsednik komisije, predsednik sveta. E, e, bil mi je všeč seriozen strokovn ton današnje razprave in to, kar lahko danes ugotovimo, je, da je Jean-Claude Juncker s programom komisije dobil podporo in lahko začne. E, ta program. Evropski parlament in Evropska komisija lahko zagotovite rezultate. To je prva pomembna točka po tri urni razpravi. Druga točka, ali bo to uspelo tudi državam članicam, da se premaknejo. Jug, eh, eh, sever pri eh, vprašanju evra, potem vprašanje beguncev. Pred nekaj dnevi je nekdo celo zahteval izstop neke države članice, ampak to boj zveni po otroškem vrcu kot po resni politiki in zato mora svet končno najti skupne odgovore za eh, naloge današnjega časa. Tako bomo prepričali ljudi. In tretje, kolegice in kolegi, naše soočanje s populisti in desnimi in levimi ekstremisti, skrajneži. Želim na začetku povedati, pri Brexitu. Eh, ne bodite jezni. Jaz sem politično na strani tistih, ki pravijo, da je učinek na Evropi tak, da eh, danes po anketah, ki se izvajo neutralno, dobivamo veliko um, um, soglasje z evropsko idejo in sicer tako kot že dolgo ne, kot že od 77. leta ne, eh, to kažejo ankete v uh, Eh, Nemčiji, torej podpora evropski ideji in sicer zato, ker ljudje po Evropi vidijo, da nima problem Berlin temveč, in Pariz in problem ni v Rimu, temveč London ima problem in sicer kako ravnati s to situacijo. Doživljamo spore na enotnost in celo protagonisti izstopa, tisti, ki so glavni zagovorniki odstopa, so eh, potonili v Eh, eh, Cameron je odstopil, potem Faraš je tudi priznal, da je bila laž, koliko si bo, bodo prihranili in sedaj prihaja na površje realnost. In zato moramo reči, torej, če želi država izstopiti, potem ne velja eh, samo za eh, Združeno kraljestvo, Brexit je Brexit temveč tudi za vsakega drugega. Ampak Farage bo moral svojim otrokom odgovoriti. Eh, na vprašanje, zakaj je to želel in eh, videti bo, kako grenk, grenek bo rezultat. Tako kot je povedal gospod Juncker, mi podpiramo te, to Evropo in razprava o Brexitu bo pokazala, da je naša odločitev za Evropo pravilna. Gospod Weber gospod Coburn vam želi res še postaviti vprašanje. On je med tistimi, ki želijo nekoč oditi, zato vas prosim, da sprejmete. Gospod Coburn, prosim. Hvala. Gospod Weber, ne vem, ali ste pred kratkim obiskali Pariz. Že dolgo nisem bil tam, ampak ko sem eh, bil v Parizu, sem bil šokiran. Uh, ko sem videl, koliko ljudi spi tam na bulvarjih, ne vem, ali, ali v tem ne vidite problema. Um, in zato um, v Združenem kraljestvu podpirajo Brexit in tudi v Franciji in tudi v drugih državah je temu tako. Ali se strinjate z mano? Hvala lepa. Pravzaprav je odkrito rečeno, sploh ni vredno da se populistom da vedno več časa za govor, za take pripombe, mogoče bi morali v prihodnje razmisliti o tem. Ampak ta prispevek je tudi zelo jasno, oprostite, vendar ta prispevek zelo jasno kaže, kako delajo populisti in ekstremisti, enostavno obrnejo resnico poenostavijo, simplificirajo. Živimo v svetu, eh, kjer se soočamo s kompleksnimi temami, zato moramo še naprej iti po poti serioznosti. Hvala. Gospod Weber. Noben v tej hiši ni prisiljen uh, sprejeti takega vprašanja. Vi bi lahko rekli, uh, ne ljubi se mi odgovoriti na to vprašanje. Ampak dobro, uh, vprašanje se postavi in uh, kot vidite, odgovora potem nočejo slišati ti ljudje. Hvala lepa. Uh, razprava.